sice šesta točka na dnevnem redu. Obvladovanje globalizacije, trgovinski vidiki premakne. In sicer bomo to točko obravnavali jutri po točki 11 na dnevnem redu. Glasovanje o fitofarmacevskih proizvodih se tako prenese na naš naslednji sestanek. Če Eh, nimate nobenih pripomb na te spremembe dnevnega reda, je dnevni red lahko sprejet, tako kot smo ga ravno kar spremenili. Naslednja točka. Tolmačenje. Tolmačenje je na voljo v 20 jezikih. Nimamo češčine, malteščine, slovaščine in eh, irščine. Ampak jutri popovdne, ko se bomo srečali tudi s predstavniki nacionalnih parlamentov, pa bomo imeli na voljo tolmačenje v 23 jezikov, eh, tako da samo irščina, gejlik ne bo na voljo. Na to, zapisniki sestankov eh, z dne 21. in 22. februarja ter uh, sestanka z dne 27. februarja uh, so. To sta sprijeta, torej, kot ponavadi. Zdaj pa gremo končno k prvi vsebinski točki in želim eh, najprej dobrodošljico gospodu Žuavu Figueiredu, članu Evropskega računskega sodišča in sicer prvega senata. Dobrodošli, dobrodošli tudi vaši sodelavci. Eh, Najlepša hvala, da ste prišli med nas. Naj povem kar takoj. da je naše sodelovanje zelo pomembno. Eh, prav v vsebinskem smislu se naše sodelovanje vse bolj poglablja. Mi skušamo čim bolje izkoristiti vaše vedenje in vaše izkušnje ter vam želimo prisluhniti, eh, slišati vaše predloge in pripombe. Mi pa se na drugi strani vsakodnevno srečujemo s kmeti in tako laže sledimo vsemu, kar se dogaja v okviru skupne kmetijske politike. Gospod Figejredu je svojo ekipo delal na pripravi poročila ki govori o zelo pomembni temi in sicer uh, osnovnih plačilih. To je eden večjih inštrumentov skupne kmetijske politike. In to ima seveda neposreden učinek na prihodke eh, gospodarskih družb. Prihodke, ki so pogosto nezadovoljivi zaradi velikega števila problemov in še zlasti zaradi premajhnega števila mladih kmetov. To je eden večjih problemov. E, ta plačila so kar zajetna, torej neposredna plačila in vse skupaj zelo močno učinkuje na države članice, ki jih neposredno prijemajo, zato da z njimi zadostijo potrebam kmetov. Tako da to lahko imenujemo tudi kot enega, kot enega večjih rednih finančnih tokov znotraj Evropske unije. Kar pa zadeva sistematizacijo plačil, je treba seveda vedeti, da reforma SKP prinaša določene posledice. Plačila so namenjena temu, da doprinesejo nek dodatek k prihodkom, ne da bi to vplivalo na vrsto eh, proizvodnje oziroma pridelave in delo gospodarskih družb. Glede tega imajo besedo trgi. Cilj teh plačil je, da se kmetom zagotovi zadostno visok prihodek. No, seveda pa eh, računamo na vas, da nam boste vsa ta vprašanja podrobneje osvetlili. Dvorana se počasi polni, odlično. Vsi koordinatori so že tukaj, tudi predstavniki vseh skupin. Vsem želim še enkrat dobrodošljico, poslanke in poslanci, dobrodošli, tudi vaši sodelavci, dobrodošli. In mislim, gospod Figejredo, da vam sedaj lahko damo besedo in prisluhnemo vaši predstavitvi. Izvolite. Thank you, thank you, Mr. Mr. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala, da ste me tako toplo pozdravili. Kot član um, Evropskega računskega sodišča, moram povedati, da želimo biti na voljo za vse prošnje parlamenta, da predstavimo rezultate našega dela. Upamo, da so naše ugotovitve koristne za vaše delo v vlogi zakonodajalca in oblikovalca politike. Torej, tak je naš odnos do vas. Želimo biti na voljo, želimo vam dati na voljo vse svoje znanje, ugotovitve in pa rezultate opravljenega dela. Na podlagi vašega prijaznega povabila, da predstavimo to posebno poročilo, o schemi osnovnega plačila za kmete, bi pravzaprav želel predstaviti le glavne ugotovitve. Dokument sam je zelo dolg, ima veliko podrobnosti, ki so verjetno koristne za vaše delo. Tukaj na sestanku pa bom predstavil samo tiste glavne ugotovitve in pa zaključke. V ta namen bom uporabil predstavitev v PowerPointu, da bo naša komunikacija bolj jasna. Najprej bi predstavil splošne ugotovitve revizije. Torej naši, naše osnovne ugotovitve so, da je schema osnovnega plačila, kot je bila odobrena leta 2013 z reformo, torej gre za schemo osnovnega plačila za kmete. Ta schema je torej operativna na dobri poti, ampak v nekaterih državah članicah in pa eh, pri službah komisije smo ugotovili, da je učinek na poenostavitev, ciljno usmerjenje in pa konvergenco ravni pomoči omejen. Imamo dve uravnoteženi ugotovitvi. Sistem, kot ga je sprejela Evropska unija leta 2013, je vzpostavljen, ampak je omejen na teh treh področjih, torej na področju poenostavitve, ciljnega usmerjanja in pa konvergence ravni pomoči. Več informacij o teh eh, omejitvah pa bom predstavil v nadaljevanju. Ko gre za izračun upravičen, smo ugotovili, da so plačilne agencije v državah članicah precej napredovale. Uh, ugotovili smo, da imajo države članice, ki smo jih obiskali, vzpostavljene kontrolne sisteme in uh, ti sistemi blažijo tveganje nepravilnega izračuna in pa dodeljevanja uh, zneskov iz scheme. In napak je bilo malo, vendar V nekaterih primerjih so bile vrednosti zneskov scheme osnovnega plačila netočne oziroma izračunane samo začasno ali pa na podlagi nekih približkov in eh, nekatere plačilne agencije so se soočale s težavami. Kar zadeva splošno upravljanje scheme osnovnega plačila, lahko rečem naslednje, gre za skupno upravljanje komisije in pa držav članic. Ugotovili smo, da je komisija državam članicam zagotovila eh, izčrpne smernice in eh, tudi njene revizije so eh, prispevale dobre rezultate, ampak nekaj informacij v zvezi s spremljanjem je manjkalo. Ko pa gre za vlogo certifikacijskih organov, smo ugotovili, da bi komisija lahko zahtevala od teh organizacij več. Kar zadeva poenostavitev. Ugotavljamo, da se vsi zavedamo, da pravila Evropske unije vsebujejo številne opcije in pa izjeme. In tiste izbire, za katere so se odločile države članice, niso vedno bile v prid poenostavitvi. Kot veste, je bilo na voljo toliko različnih možnosti in pa izjem, da se države članice niso vedno odločile v prid poenostavitvi v našem poročilu predstavljamo primer, ki se navezuje na kmetijske regije v določeni državi članici. Torej, ta izbira je bila zelo kompleksna. Nekatere od teh opciji so omogočile kmetom, da so dobili še določene nepričakovane dobičke. To tudi razlagamo v našem poročilju. In to so bile naše glavne ugotovitve na področju poenostavitve. Potem, kar zadeva, zadeva ciljno usmerjanje, sem pripričan, da veste, da je eden od glavnih razlogov reforme z leta 2013 bil, da se uh, javne subvencije uh, evropske subvencije in pa finančna podpora bolje usmerijo. Naj vas spomnim na novi koncept aktivnega kmeta, ki je bil uveden eh, z reformo iz leta 2013. No, ugotovili smo, da je bilo doseženih nekaj eh, dobrih rezultatov na podlagi novega koncepta aktivnega kmeta, ampak nasplošno je bilo te rezultate težko eh, uporabljati in njihov učinek je bil omejen. Kot veste, od leta 2018 bodo države članice na podlagi eh, sklepa, ki ste ga sprejeli eh, svetom, mm, lahko zmanjšale merile, na podlagi katerih aktivni kmeti ne bodo več ne navedeni na negativnih seznamih. No, reforma je zajemala tudi kategorije v zvezi zemlišči, na katerih se plačuje podpora. Zahtevala je tudi minimalno kmetijsko dejavnost. Potem so tukaj še nekatere države članice, ki so imele proaktivni pristop in so blažile tveganje spekulativnih vlog, ampak nova pravila v zvezi z upravičenostjo na eh, zemljiščih so uvajala mm, dodatne probleme. Glede konvergence ravni pomoči so naši glavni zaključki naslednji. Eh, s podpornimi ravni na hektar iz leta 2013 oziroma z reformo iz leta 2013 so te podporne ravni na hektar postale bolj enotne, ampak in, uh, eh, enajst, v 11 od 18 držav članic uh, bo po letu 2019 še vedno precej razlik. Tukaj imate tudi prikaz, kakšne so razlike zaradi različnih modelov v smislu konvergence v državah članice. Uh, Sistem BPS ima omejitve pri obravnavanju eh, pomislekov glede dohodkov oziroma skrbi glede dohodkov kmetov. Zdi se, da daje prednost večjim kmetom. Nimamo nekega osnovnega eh, izhodišča in jasnih ciljev, zato je težko ugotavljati, kakšna je uspešnost in pa smotrnost eh, podpore. Zato smo pripravili priporočila za komisijo prvo priporočilo. Komisija bi morala obravnavati tiste šibkosti, ki smo jih našli na, podlo, na področju ključnih kontrol. Komisija bi morala tudi popraviti eh, tista upravičenja, kjer smo ugotavljali, da je prišlo do napak zaradi neažuriranih informacij. Komisija bi morala tudi pregledati sisteme za razširjanje informacij med državami članicami. Poleg tega bi morala komisija okrepiti uh, razširjanje ključnih informacij. Poleg tega pa bi morala pojasniti tudi vlogo komisije in pa certifikacijskih organov. Komisija bi morala v prihodnje, preden pripravi predloge za prihodnjo obliko skupne kmetijske politike, analizirati uh, primere dohodkovne podpore za vse skupine kmetov. Komisija bi morala tudi opredeliti operativne cilje za mehanizme dohodkovne podpore, morala bi tudi preučiti, kako naj bi sistem pripravili, da bi čim bolj učinkovito dosegali zadane cilje. In na koncu komisija bi morala predlagane ukrepe povezati tudi z ustreznimi operativnimi cilji in pa izhodišči na podlagi katerih bi lahko potem primerjali tudi uspešnost podpore. Gospe in gospodje, to so bili glavni zaključki. Najdete jih lahko v poročilu o reviziji. Torej, to so priporočila, ki smo jih naslovili na komisijo, da bi imeli boljšo skupno kmetijsko politiko v prihodnje. Hvala lepa. Hvala lepa. Prvi, pan posel Des. Hvala lepa. Zdaj bo prvi dobil besedo gospod eh, Des v imenu stranke LS. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa tudi računskemu sodišču. No, glede zelene komponente lahko rečem, da je v poročilu zapisanih kar nekaj pametnih eh, stvari. Mislim, da se moramo glede eh, zelene komponente še pogovarjati. Napisal sem tudi že uh, dopis na to temo. No, v javnosti se uh, na področju zelene komponente precej pričakuje tudi od kmetov. ampak dobro bi bilo, če bi eh, zapisali, da vse skupaj zajema eh, le en odstotek, da bi tudi javnost vedela, kakšne so točne številke. No, kaj pa še eh, manjka v tem poročilu v zvezi trajno ozelenjenih površin? Mislim, da gre na tem področju dosti krat tudi z vidika okoljske politike za nesmisel, morali bi uh, ukiniti mejo, ki, mo, ki jo imamo. No, iz poročila izhaja iz ugotovitve 5, da imamo le šest držav članic, eh, ki imajo uh, ki bodo imele do leta 2020 enotne premije. V, Nemčija, v Nemčiji bomo imeli eh, na vseh zemlišči enotne premije, ne glede na zvezdno deželo oziroma tip zemlišča. In eh, če vprašate, zakaj, če za časa mlečne krize ne bi imeli takšnih plačil, potem bi morali mnogi uh, kmetje zapuščati svoje kmetije. Uh, 1,6 eh, milijard evrov eh, smo tako zagotovili in eh, pomagali smo mm, našim mlekarjem, da so lahko premostili tisto mlečno krizo. Tudi kolegica Miller bo verjetno kaj še povedala na to temo. Potem na strani 11 bi želel še nekaj povedati, na hitro moram poiskati to zadevo izravnalna plačila za kmetijstvo. Treba je prispevati k temu, da so eh, živila na voljo po uh, ustreznih cenah. Ko sem bil star 14 eh, let, sem opravil izpit za kmeta oziroma zaradi traktorista. In cene takrat so bile popolnoma drugačne. Če bi danes dobivali uh, toliko denarja, kot uh, takrat bi bilo to več, kot uh, ga dobivamo iz prvega stebra. Torej, če primerjamo cene uh, iz leta uh, 1996, mislim, da moramo debatirati še o tem, ali so plačila res upravičena in uh, ustrezna. Hvala lepa za to poročilo. Zdi se mi zanimivo in mislim, da lahko na njem še gradimo. Gospod Andriju, ne bomo omejili časa, ki ga imate na voljo, lahko se pa sami omejite. Izvolite. Hvala lepa. Hvala lepa in dovolite, da se vam zahvalim za delo, ki ste ga opravili še enkrat. Namreč pred nekaj tedni smo s kolege pripravili poročilo o ozelenitvi in to se ne tako oddaljuje od ocene gospoda Desa, pa tudi poročilo o razvoju podeželja. E, mislim, da je zelo dobro, da ta poročila prihajajo na mizo eno za drugo in da bi v bistvu jih morali osvetliti skupaj, da bi imeli neko vizijo te celote, ko govorimo o reformi SKP. Torej, zato bi bilo dobro pri tem, da bi res imeli nek pogled na vsa poročila, ki ste jih pripravili, ne samo na vsako posamezno. Uh, Zelo dobro je, da namavite ponovno oceniti um, višino teh prispevkov, ki so namenjeni izboljšanju prihodkov kmetov. Pri kmetijstvo je namreč zelo pomembna panoga, saj eh, je tesno povezano s prehrano in z zdravjem. In Zaradi tega se pri tem pogosto postavlja vprašanje kmetijskega modela, ki bi bil najprimernejši. In zato, kadar eh, pokažete s prstom na določeno točko, bi bilo dobro vedeti, o katerem kmetijstvu točno govorite. Tudi glede vaših priporočil, ki ste jih pripravili danes, zdaj, ko smo malo čez 20. april, pri tem, ko namerava komisija pripraviti svoj zakonodajni predlog 29. maja, če sem dobro sledil na povedani časovnici. No, bi rad vprašal, ali mislite, da bodo vaša priporočila lahko prispevala k temu, da bo komisija pripravila sodobnejši predlog glede na časovnico, ki jo imamo pred seboj. Sam se namreč bojim, da službe komisije že mesece delajo na tem in da v bistvu glede na potek njihovega dela to poročilo prihaja nekoliko pozno. Poleg tega um, se sprašujemo, ali ta politika, ki je vse bolj a la carte, lahko dejansko pripelje k sodobnejši uh, in enostavnejši politiki, ki bi se uresničevala na nacionalni ravni. Ko govorite tudi o poenostavljanju in pravičnosti, mislim, da bi bilo treba tukaj še pojasniti, da se je treba odreči nekim zgodovinskim referencam, ki ne morejo res prispevati k večji notranji konvergenčnosti. Namreč osnovna plačila, kot jih poznamo danes, Eh, na celini, kjer imamo proizvodno nevezana plačila in kjer se je marsikdo odpovedal določeni veji proizvodni, eh, se moramo spraševati, ali imamo neke druge načine, poleg vezave plačil na proizvodnjo, ki lahko zagotovijo kmetom primiren prihodek. Torej, da ne bi imeli kot edine možnosti teh nevezanih plačil, ampak tudi še kakšno drugo možnost. Hvala. Žinkuje pan posel Dorfman. Gospod Dorfman, izvolite. Ja, tanke, fosicene. Eh, Hvala lepa, gospod predsednik. Ja, poročilo računskega sodišča se mi zdi zelo zanimivo. Mislim, da imamo celo vrsto dobrih izhodišč. Imam specifično vprašanje. Povedali ste, da so plačila v različnih državah članicah različna. No, ali ste v zvezi s tem tudi preučili, ali se lahko uh, zanesemo na sam sistem teh plačil, glede na to, da uh, plačujemo na hektar, ki ga nekdo obdeluje. Potem pa še drugo vprašanje, ali ste preučili, uh, v kolikšni meri sistem plačil uh, prispeva k temu, da se ne dosega ustrezna ciljna usmerjenost. Recimo določeni ljudje imajo pravice do sredstev, ne obdelujejo pa, pa zemlišča. Tukaj gre za eh, določen pojav, ki temeli tudi na historičnem uh, modelu referenčnih let. Zdaj smo že 18 let od tega, tako da uh, Gre zdaj za drugačen model, situacija je drugačna kot leta 2000. Lahko so recimo dobivali sredstva tisti subjekti, ki dejansko sploh niso obdelovali zemljišč. Hvala, gospod predsednik. Ja, odbor je moral pripraviti učinek teh plačil na eh, prihodek kmetov. In kakšen je odgovor? To naj bi kmetom omogočilo primerne prihodke za to, da bi lahko dostojno živeli od svoje proizvodnje, ampak ne samo to, tudi da ne bi bili odvisni od teh plačil. In tukaj je problem. Zato je bil podan predlog, da bi se spremenila pravila, na katerih temelji SKP. Primer, naprimer v Franciji so je pred letom 2002 uh, eh, se je uh, cena prodaje za proizvodnjo žita uh, bistveno znižala in se še naprej znižuje. Uh, podal sem vam uh, ceno izpred 27 let, torej uh, ki se je od takrat bistveno znižala in to je res uganka. Uh, Na trgih se je namreč določila najnižja zagotovljena cena in to ni pomagalo kmetom. Potem druga stvar. Velika odvisnost kmetov od kompenzacijskih pomoči, od katerih so res odvisni. In žal mi je, da moram reči, to je ugotovitev, da nikjer ne vidim kakšnih konkretnih predlogov, katerih cilj bi bil, da bi se zmanjšala odvisnost kmetov od teh pomoči. Hvala. Poseł Hausling. Ja, erstmal vielen Dank für den Bericht, aber ich finde. Hvala lepa za poročilo, ampak ene besede pa tukaj niste omenili. Niste omenili okolja, ali smo dosegli cilje na tem področju. Reforma je potekala pod geslom, da želimo uh, več uspeha, pa tudi eh, več zaščite, več biotske raznovrstnosti, ampak tega nismo dosegli. Torej, gre za pomembno točko. Gre za dve stvari, ki sta zelo a, eh, povezani. Težko je poenostavljati, če težko pa je uh, tudi uh, nediferencirano uh, zagotavljati plačila, cena se nanaša na hektar in če vzamemo hektar kot neko merilo, potem eh, pridemo do eh, tega, da, da veliko kmetij zaide v težave, prednosti imajo večje kmetije, tako da eh, se je treba odločiti, katero merilo bomo vzeli. Treba je opredeliti, kakšne so potrebe. In kdo ima tudi potrebe, da dobi evropsko subvencijo. No, mogoče ima nek kmet še dobre dodatne zaslužke, njemu treba živeti samo od kmetijstva. Kako bomo to določali? Eh, torej, če eh, določimo, kakšne so potrebe prejemnika, ja, stvari postanejo zanimive. Imamo velike razlike med posameznimi kmetijami, nekateri prodajo po dobrih cenah, drugi ne, tako da je to zapleteno. Potem so tukaj še vezana plačila. Torej, Nemčija je edina država, ki je plačila popolnoma razvezala. To ima seveda tudi eh, precej eh, slabosti. Nisem uh, popolni zagovornik popolne razvezanosti. Uh, recimo eh, dogaja se, da eh, ovčari eh, ne dobivajo plačila na število ovac, ampak na mm, zemlišče. No, Albert Des se je že prej oglasil in govoril o kmetih, ki se držijo teh premij, ampak vse to uh, ima tudi določeno predzgodovino. Želeli smo osvojiti svet in potem eh, določili ceno na 30 centov, ampak evropski kmetje od tega ne morejo eh, živeti. Treba je torej uh, vzpostaviti sistem, treba je misliti tudi na uh, tržne mehanizme, kajti če bomo vse popolnoma liberalizirali, bomo spet prišli do mlečne krize in potem bodo mlekarji še naslednjih 20 let odvisni od subvencij. Torej, trge je treba v določeni meri urediti, regulirati. No, kot nam je eh, komisar predstavil eh, prihodnjo SKP, menim, da eh, se cilji nekako ne skladajo cene naj bi bile nizke, hkrati pa naj bi nekaj po strani postorili še za okolje. Ampak ti cilji enostavno ne grede skupaj. Eh, lahko se odločimo eh, za popolno liberalizacijo ali pa enostavno druge politike nekako ne ustrezajo zraven. Gospa Sendra, hvala predsednik, hvala za to poročilo. Jaz pa bi vas želela vprašati, če je možno, da bi še nekoliko razširili to vprašanje konvergenčnosti. Mislim, da ste v poročilu zapisali, da poročila velikim, eh, da da gredo eh, pomoči najprej velikim eh, kmetijam in zato se sprašujem, kako je lahko vzdržen takšen sistem, kjer velike kmetije potrebujejo pomoč iz javnih sredstev za to, da preživijo. Če eh, v kmetijstvu govorimo o konkurenčnosti in da so samo velike kmetije konkurenčne in da je treba kmetije vedno širiti, večati, se sprašujem, kako je možno, da jih je treba subvencionirati za to, da preživijo. Mislim, da je to um, potrebno neke bolj poglobljene eh, analize. Tudi to bi želela, da poveste kaj več eh, glede diskriminacije malih kmetij v okviru pomoči iz javnih sredstev, pa tudi eh, vprašanje celih sektorjev, ki so izključeni iz eh, sistema pomoči. Pa še eno vprašanje, zanima se me, ali ste morda ocenili, kako eh, Eh, ta, um, kolikšna je neenakost pri pridobivanju pomoči za ženske v kmetijstvu napram moškim. Madama Aguilera. Gospa Aguilera, hvala gospod predsednik. Tudi jaz se zahvaljujem predstavniku računskega sodišča. To poročilo je gotovo zelo zanimivo predvsem ta analiza neposrednih plačil in njihovega učinka. Kakorkoli se ocenjuje ta ukrep, imamo v očeh SKP, tako kot se uresničuje sedaj. Ampak mislim, da imamo o tem premalo podatkov. Premalo, da bi lahko karkoli ocenjevali. Namreč obdobje od 2013 do 2020 uh, se je začelo uresničevati kasneje v državah članicah in da so ta neposredna plačila prišla na vrsto šele kasneje. V tem obdobju je prišlo tudi do precej bistvenih sprememb in zato je to zelo težko ocenjevati. Uh, ne da bi imeli neko bolj jasno perspektivo. Seveda je lahko povedati približno, v katero smer to gre, vendar mislim, da nam dejansko manjkajo podatki, na katerih temelji to poročilo in sicer podatki um, o finančnem okviru in SKP v primerjavi s prejšnjimi obdobji. Mislim, da je uh, zdaj še nekoliko zgodaj, da se ocenjuje um, obdobje 2013 do 2020, ter pobude kot je ozelenitev in podobno. Pa še nekaj bi vprašala in sicer več informacij bi želela glede tega, ali lahko um, potrdite, da je SKP prispevala k razvoju razvoju podeželja in da je prispevala k zmanjšanju revščine v, podeželj, na podeželju napram mestom. Mislim, da je to zelo pomemben vidik, torej ta teritorijalni vidik eh, SKP. Zanima me, če imate o tem kakšne podatke. Pa še nekaj, pravite, da je precej težko trenutno v trenutno veljavnem sistemu, ko se državam daje dinar, potem pa se šele sprejemajo ukrepi to izvesti. Naprimer, eh, v okviru drugega stebra, potem pa se država odloči, da bo to uporabila v okviru prvega stebra. In zdaj govorite, da naj bi ta nov sistem načrtovanja pomenil uspeh nove SKP, ampak eh, vseeno se sprašujem, ali ne bi bilo bolj smiselno najprej priti do, eh, mislim, dobiti sredstva za to, da se lahko pride do rezultata, medtem ko to, da je treba najprej doseči rezultat, da se, za to, da se potem dobi sredstva, ne vem, sprašujem se, če tak inštrument res lahko služi vsem v okviru SKP. Herzlichen Dank, herzlichen Dank für den Bericht. Hvala lepa za poročilo. Rezultati niso zelo presenetljivi. Ni presenetljivo, da eh, velika, velike kmetije dobilo, dobijo več. Jasno je, da je schema osnovnega plačila večja za večje površine in eh, to nas ne preseneča potem, da je tudi rezultat poročila tako, kot je ali ste razmišljali tudi o oblikovanju političnih ciljev? Na kakšen način naj bi jih oblikovali? Naj bi oblikovali neke splošne cilje ali pa bolj specifične cilje? Ali naj bi jih oblikovali v povezavi z okoljem, recimo ali naj rečemo, že, želimo zmanjšati uporabo pesticidov? Kako naj bi točno oblikovali te cilje? Mislim, da bi morali biti tukaj bolj določni. No, zanimiva je tudi izjava podpor, dohodkovne podpore. Uh, gospod Hojsling se je že nanašal na potrebo posameznih kmetov, kako bomo to opredeljevali. No, če bomo opredeljevali cilje, recimo na področju podnebja ali okolja, ali bomo sledili cilju, ali se bomo oprli na uh, Eh, potrebo. Tukaj potrebujemo več jasnosti. Kako eh, naj bi to zgledalo? No, potem pa je tukaj še vprašanje trga. Če bi v Nemčiji izgubili 10 eh, centov za mleko, to pomeni 3,2 milijarde evrov manj z nekarskega področja na kmetijah in to tako ali tako ne bi mogli izravnati. Uh, Torej, govorili ste o izravnavah za trg, no, ampak potem eh, nam le Bog pomaga, zato ker pri mlečnih kmetijah to ne bo uh, zadoščalo, ne bomo mogli zagotoviti izravnave uh, z neposrednimi plačili. Treba bo poseči tudi na trg. Tako da me res zanima, kakšne praktične cilje želite, v kakšno smer naj gredo. Uh, kako naj jih točno oblikujemo in kako se to potem povezuje tudi uh, s preučevanjem dohodkovne podpore. Ja. Hvala lepa, gospod predsednik. Tudi jaz bi se želela zahvaliti predstavniku računskega sodišča za dokument, ki nam ga je danes predstavil. Rada bi vam povedala, da sem zelo pozorno poslušala to, kar ste povedali v zvezi s tem poročilom. Govorite o omejenem učinku kot so povedali kolegi, eh, pri usmeritvi konvergenčnosti, ampak sama bi se želela bolj eh, osredotočiti na poenostavitev. Prejšnji teden smo namreč imeli s kmeti sestanek in kmetje pravijo, da je največji problem eh, SKP ta, da vsakič, kadar jo poenostavljamo, jo v bistvu še bolj zapletemo. In mislim, da je eden glavnih ciljev SKP ta, da bi bila ta dostopna kmetom in živinorejcem ki imajo tudi svoje mm, eh, nadzore in postopke in zato bi želela ustrajati na tej poenostavitvi. Mislim, da imamo vsi tehnična sredstva na voljo in mislim, da bi morali mi upoštevati, kakšna sredstva imajo na voljo kmetje in živinorejci. Eh, kot je povedal gospod Dorfman, te zgodovinske reference, mm, to, kar bo v državah članicah težko upustiti, pa uloga aktivnega kmeta, vse to je v redu, ampak sama mislim, da bi se morali usredotočiti na rezultat. In krasen rezultat SKP bi bil, če bi uh, Eh, uspeli doseči neko primerno raven eh, pomladitve evropskega kmetijstva. Tukaj imamo resni problem. In sicer je to povprečna starost kmetov. Kmetje se starajo, ta populacija se stara in nimamo mladih, ki bi jo, jih nadomestili in bi lahko uresničevali SKP tako, kot smo, se, smo si jo zastavili. In zato, kako vidite te podpore za mlade kmete, ki so predvideni v prvem in drugem stebru, ali ni to bolj pomembno za to, da bi dosegli cilje, ki smo si jih zastavili? Potem pa še zaposlovanje. Pravite, da velike kmetije potrebujejo veliko denarja. Koliko delovnih mest pa ustvarjajo? Ali Eh, resno mislite, da, uh, da ne bi morali podpreti tudi družinskih kmetij, kaj pa uh, vsi ti tuji uh, delavci, ki eh, se izkoriščajo na teh velikih kmetijah, tudi to vprašanje bi morali osvetliti in po mojem je vse to bistveno pomembnejše še od vsega ostalega, kar ste omenili. Deres, uh, report. Uh, det her det viser jo også, at uh, Jeg tror, der er plads til forbæring øh, mange steder, og måske skulle... Øh, Hvala lepa. Mislim, da je dejansko mogoče na tem področju veliko izboljšati. Bi pa morali kaj več vedeti o tem, kaj vse mora kmet početi danes. Dovolj je, če si ogledamo velike razlike, ki jih imamo med velikimi gospodarstvi in mm, manjšimi gospodarstvi Nekatera so v težavah, druga eh, prejemajo sredstva za svoje podjetje in kako naj vse to spremljamo v podrobnostih. Reforma bi morala eh, prispevati k poenostavitvi, ampak kaj jaz pogrešam tu, pa je vsega, eh, uvedba novih tehnologij v kmetijstvo. Pa ne samo zato, da bi prišli do podpore, temveč zato, eh, da bi to imelo nek učinek na okolje. Mislim, da so med državami članicami bistvene razlike. To vidimo um, v primirih, ko, mora, ko je treba v nekaterih državah res za velik odstotek znižati uporabo dušika v kmetijstvu. In uh, ne razumem tudi, uh, glede na to, da je ponekod vse manj kmetijskih površin ali potem tudi dobivajo manj podpore. Mislim, tukaj ne razumem teh korelacij. Potem pa še načrte za zaposlovanje v državah članicah. Mislim, da je to bistvenega pomena. Uh, mislim, da ni dovolj, eh, da se samo neke svetovalce najema in zaposluje. In zato lahko rečemo, da če je kakšna bistvena razlika med velikimi in manjšimi kmetijskimi eh, gospodarstvi, v bistvu obstaja tveganje, da bodo velika postala v bistvu nek skupek manjših. In po mojem bi morali v bistvu res zagotoviti čim večjo poenostavitev. Kadar v določeni državi kaj omejimo, v redu, to je pač v državi članici, ampak v bistvu bi morali vsi skupaj na svetovni ravni ščititi naše cene. In poenostaviti moramo sistem tako, da bomo zagotovili več zaposlovanja. Sam se namreč bojim, da se bo v Evropi razširila eh, afriška svinska kuga, naprimer. Tega me je strah. In zakaj torej ne bi pomagali kmetom, da bi omejili širjenje te bolezni in to bi morali početi v okviru ciljenega usmerjanja. Torej, enostavneje, ne bolj zapleteno. Gospa Miller, tudi sama bi se zahvalila računskemu sedišu. Eh, uvedba eh, scheme osnovnega plačila je bila z vedika kmetov eh, ustrezna, no ampak seveda so imeli kmetje določene mm, težave pri samem izvajanju. No, nekoliko me moti, ko tukaj le preberem, da da, so, da je prihajalo do nekih profesorskih izračunov v določenih državah. Treba je obračunati vsako živo mejo, vsak grm, vsak zid, vse to je treba odračunati od premije. Ali ste vmes recimo dobili Eh, že kakšne podatke od držav članic, recimo od eh, Francije, Grčije, Združnega kraljestva, da se eh, površine lahko obračunavajo bolj natančno, lahko se uporabljajo podatki GPS, tako da mislim, da smo precej vprašanj zdaj rešili že z omnibusom, imamo koncept aktivnega kmeta. No, potem se tukaj postavlja še vprašanje, kaj je želila komisija uh, doseči s faktorji, ko gre za uh, analizo uh, zelenih površin. Uh, Recimo, če imamo določene površine, ki so v prahi, ali se te površine lahko zdaj uporabljajo za proizvodnjo mleka, ali se uporabljajo za velike kmetije, kakšne so potem, kakšne so potem tukaj plačila, potem drugi omenjajo podnebne cilje, kaj to pomeni. Recimo, če proizvajamo mleko, proizvajamo tudi metan, eh, imamo tudi ustrezno eh, direktivo na to temo. Torej, ko gre za schemo osnovnega plačila, lahko eh, vidimo pri razvezanih plačilih veliko prednost za zelene regije ali pa za ekstenzivne površine. Tako da me zanima, kako si je komisija tukaj uh, zamislila faktorje za analizo uh, javnih dobrin. No, seveda se bomo pa eh, gled, pri naslednji eh, točki dnevnega reda še enkrat podrobne oglasili. Well, ik dank ook de Rekenkamer voor het, voor het zeer goede rapport. Hvala lepa. Tudi jaz se zahvaljujem računskemu sodišču za to odlično pripravljeno poročilo. Najpomembnejše je, da je jasno in jasno je tu zapisano, da uh, imajo velika kmetijska gospodarstva največ dobička, da največ zaslužijo. Če to pogledamo po panogah, vidimo, da so res v bistveni prednosti. To vemo. In zdaj konkretno vprašanje. Večkrat sem to že povedala. Eh, družinske kmetije. Te namreč zagotavljajo tudi preživetje podeželja. To zadeva tudi Evropo več obrazov, ki si jo želimo. Imamo direktivo o habitatu, o vodah. Kmetje delajo na vseh teh področjih in ta svežen, ta uh, skupina kmetov mora uh, videti možnost za prispevek, ki naj bi ga dobila njihova podjetja. To si zapomnite, o tem je govoril tudi zadnji govornik. In kmetje imajo zelo veliko stroškov in obveznosti za to, da izpolnjujejo pravila. Zato bi morali po mojem res najti bistveno enostavnejši sistem z bistveno manj predpisi in pustiti nek delež tega tudi regijam, eh, zato da bi se spodbujalo družinsko kmetovanje. Eh, tako pa imamo tukaj nek beg naprej, nek tek naprej teh velikih podjetij, česar si ne želimo. Mi si želimo podporo za kmete. In to je pomembno za vse nas, v vseh skupinah. Nekateri kolegi, ki jih slišimo v tem krogu, tudi slišimo, kako kmetje dobijo ogromno denarja. Ampak poslušajte, vsa ta sredstva ne gredo vedno neposredno kmetom, ampak se pogosto na poti ustavijo very much. Uh, very interesting report, uh, as uh, always. Uh, obvious... Hvala lepa za tole zanimivo poročilo. Očitno se uh, trenutno veliko govori o splošnem proračunu za SKP. Uh, pričakovati je nekaj uh, zmanjšanja v povezavi tudi uh, z Brexitom in izstopom uh, Združenega kraljestva. No, v tej razpravi želimo zagotoviti uh, varno hrano, ustrezno pridelavo. Dejstvo je, da nimamo uh, neke prave interne konvergence, da nimamo ustreznega ciljnega usmerjanja, da nimamo poenostavitve, tako da je vse skupaj težko nekako prodati uh, splošni javnosti. Težko je uh, splošni javnosti zagot, uh, uh, razložiti, ohraniti moramo to vrstno financiranje, um, kajti vsekakor so tukaj določeni posamezniki, ki denarja ne uh, uporabljajo za uh, kmetijstvo, temveč za kakšne druge namene. Kaj menite? Ali je zdaj za nas bolj težko se boriti za ohranitev proračuna za kmetijstvo. Svarenost hrane, varna hrana eh, je primarnega pomena. Dejstvo je, da nimamo ustrezne konvergence, da, ni, da denar ne doseže pravih ljudi. Ali menite, da je zaradi tega za nas eh, teže ohraniti tako politiko? Direktor Basku. Commission européenne. Non, je vais vous donner une commission. Figueredo, I would like to thank. Gospod predsednik, gospod Figueredo, hvala lepa obema, da imamo tole priložnost, da se lahko izmenjamo mnenja v zvezi uh, s poročilom Evropskega računskega sodišča o schemi osnovnega plačila za kmete. No, komisija je sprejela vsa priporočila, ki so se nanašala na njo. Trenutno eh, še ne moremo prejudicirati konkretnih uh, načinov, kako bomo obravnavali ta priporočila v zakonodajalnih um, predlogih eh, po letu 2020. No, mislim, da je poročilo pozitivno glede scheme osnovnega plačila. Eh, gre za največjo eh, podporno eh, schemo za kmete, 18 milijard evrov, 4 milijone kmetov prejema to podporo, Tako da menimo, da je komisija ustrezno podprla uvedbo eh, scheme osnovnega plačila, nadzirala je izvedbeni proces, zagotovila je ustrezne smerice. Torej, načeloma ste pozitivno ocenili vlogo komisije pri oblikovanju sistema, pri upravljanju in spremljanju. Sklep je, da je bila schema ustrezno uvedena. Pod potrebni, pa, potrebna pa so bila precejšnja eh, prizadevanja tudi nacionalnih organov. Zajetih je bilo okrog 4 milijone kmetov po vsej Evropski uniji in države članice so težko obladovali tveganja nepravilnih izračunov oziroma uh, materialnih napak. Torej, uh, ocena izvajanja je bila srednje pozitivna. Uh, Glede poenostavitve um, konvergence in pa ciljnega usmerjanja ugotavljate, da uh, so cilji le delno doseženi. Najprej se bom dotaknil poenostavitve. Prvotni predlog komisije za trenutno obdobje politike je uh, vključeval manj opcij, jasno pa je, da je med uh, so zakonodajalskim procesom bilo dodanih več opcij, da bi prilagodili SKP nacionalnim potrebam. Zato imamo zdaj tudi bolj kompleksna pravila. Naj to predstavim na primeru, ki se nanaša na prvotni predlog komisije v zvezi z aktivnim kmetom in pa v zvezi s potrebo potem, da se osredotočimo na aktivne kmete. Osredotočil se bom na to, kar je bilo izvajane v zadnjih štirih letih. Ne glede ciljnega usmerjanja države članice eh, se more usmerjati eh, na to, da podpora ne gre tistim eh, kmetom, ki imajo dodatne dejavnosti oziroma se preživljajo z dodatnimi dejavnostmi. Tukaj mislim, da moramo biti jasni. Kmetijski sektor je v Evropski uniji izredno segmentiran. Imamo več kot 7 milijonov upravičencev, tako da je jasno, da eh, se ne moremo osredotočiti na vsakega eh, posameznika in njegove okoliščine s trenutnimi instrumenti, ki jih imamo na voljo. Mislim tudi, da ne smemo pozabiti, da se ciljno usmerjanje in pa podpora lahko dosežeta tudi z drugimi uh, uh instrumenti, redistributivna plačila, plačila za ma, uh, mlade kmete, male kmetije, uh, potem uh, plačila za okoljske cilje in tako naprej. Imamo torej tudi druge načine v okviru sistema uh, direktnih plačil, da uh, zagotovimo dohodkovno podporo posebnim skupinam kmetom za določene cilje. Glede zadnjega elementa, ki ste ga omenili, kjer je bil napredek počasen, bi spomnil naslednje, na naslednje. Gre za konvergenco in eh, mi smo si zadali polno konvergenco na kratek rok oziroma na polno konvergenco proti koncu obdobja, hkrati pa je tukaj še možnost odstopanja in uvedbe delne konvergence. Učinek izvanja je po državah članicah zelo eh, različen. Hkrati eh, moramo pozoriti tudi na regionalizacijo pri izvanju, torej to uvira eh, konvergenco. Želimo doseči enotno vrednost za vse plačilne eh, pravice in to je bilo tudi vključeno v zakonodajne predloge komisije, žal pa so bili ti predlogi potem skozi proces spremenjeni. Torej gre za ponostavitev, ciljno usmerjene in konvergenco, zato se je pomembno spomniti, da če pogledamo bolj dolgoročno, da je komisija objavila tudi um, poročilo o prihodnosti preskrbe s hrano in pa kmetijstva. Komisija je tam a, uh, predstavila model za obdobje po letu 2020. Gre za nov model, a, uh, ki zagotavlja, da je okvir politike bolj preprost, da je bolj ciljno usmerjen in da temeli na potrebah. Ne bomo šli bolj v podrobnosti, kajti to bo tema naslednje točke dnevnega reda. No, na koncu bi želel spregovoriti še par besed v zvezi s samim revizijskim delom. Tudi to je bilo obravnavano v tem poročilu. Najprej bi se dotaknil pomislekov sodišča v zvezi eh, z ustreznim, ustrezno uveljavitvijo pravic do plačila v eh, posameznih državah članicah. Uvedli smo eh, postopek ugotavljanja skladnosti in s tem že obravnavali vse te pomisleke. Sodišče je menilo, da bi morali certifikacijski organi imeli večjo vlogo v procesu preverjanja uh, Uh, določene plačil in tudi komisija se strinja, uh, ti certifikacijski organi imajo to vlogo in to je tudi v naših smernicah. Torej komisija naj zaključim je sprejela večino oziroma vsa priporočila uh, računskega sodišča. In vsa ta priporočila iz vašega poročila se tudi že aktivno urešničujejo. Hvala lepa, gospod Flanagan. Želite še enkrat besedo? Um, you, you about... Hvala lepa, čisto na kratko. Govorili ste o tem, kako se tri različni sistemi izvajajo po Evropi in so vsi zelo različni. kje pa je ta skupni element tega v skupni kmetijski politiki, če so vsi tako različni, zakaj uporabljamo besedico eh, skupna? Bardzo dziękuję. Dobrodnialiśmy do końca wystąpień pani panów posłów. Hvala lepa. Končali smo s poslankami in poslanci. Tudi torej, odgovor smo dobili, nekateri so bili daljši, ampak imeli smo dovolj časa.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 Thank you, <clears throat> thank you, Mr. Chairman, for giving the floor. Uh, hvala lepa, hvala lepa za vsa ta vprašanja, hvala lepa za vsa vprašanja, ki ste jih zastavili. Zelo veliko jih je bilo. In tako široko zasnovana, da se bojim, da ne bom mogel odgovoriti na vsa vaša vprašanja. Kaj ti? Ta vprašanja zrcalijo kar nekaj elementov. Bojim se, da se boste strinjali s tem, da je to zelo, zelo težka razprava. SKP je najstarejša skupna politika v Evropi. Dolga zgodovina je za njo. Predvsej finančnih sredstev dobi. Je pa povezana z življenjem zelo veliko državljanov v EU. Prav tako je povezana z zelo pomembnimi vprašanji. Hrana, varnost živil, varnost zdravja, zaščita zdravja, vse, vsa ta vprašanja pomenijo, da je ta razprava precej težavna. In zato je toliko vprašanj. Veliko vprašanj, ki ste jih zastavili, se bojim in to razumem, so bolj povezana s prihodnostjo kot s preteklostjo, bolj povezana z novim SKP, kot pa s trenutnim sistemom scheme osnovnega plačila. Gledajo v prihodnost in to res razumem. Rekl pa bi, da če bomo v poročilu scheme osnovnega plačila dejali, da na splošno sistem deluje. Izpostavimo nekaj vidikov, pri katerih prosim za vašo pozornost. Torej, prosim, pogledajte si teh nekaj vidikov, ki smo jih izpostavili v našem poročilu kar se tiče ne samo poenostavitve, to je pomembno vprašanje, ampak tudi povezano s konvergenco, ki je tudi pomembno vprašanje. Prav tako pa, po mojem mnenju, najpomembnejše vprašanje, ki je povezano s cili ali sredstva resnično dajemo tistim kmetom, ki jih najbolj potrebujejo, to je tisto glavno vprašanje. Po mojem mnenju, kot nekdo, ki je v funkciji revizorja. Glede na vsa vaša vprašanja, bi tudi kot revizor dejal, da imamo osem glavnih težav. Osem. Izpostavljam vaše vprašanje, vprašanje, ki ste mi jih zadali. Prvo vprašanje učinkovitosti in uspešnosti. Teh besed niste uporabili, vendar pa veliko izmed vas je govorilo o ciljih. Mislim, da je to glavno vprašanje za zakonodajalca v prihodnosti. Kakšni so pravzaprav cilji glede SKP? kateri so tisti cilji, ki jih želite doseči. To je glavno vprašanje. Če ni jasno, kakšni so cilji za prihodnost, potem se bojim, da ne moremo govoriti o učinkovitosti in uspešnosti. Uspešnost je povezana s cilji. Kaj si želimo doseči s kmetijsko politiko. Želimo imeti večjo produktivnost, želimo imeti višjo dobičkonostnost eh, kmetijstva, želimo zagotoviti boljši življenjski standard za kmete, boljšo zaščito okolja. Kateri so tisti cilji, ki so glavni in kako so povezani drug z drugim? Če ni jasno očeh zakonodajalca. Potem tudi druge zadeve, drugi elementi ne bodo jasni. Za revizora je to torej najpomembnejše vprašanje. Drugo vprašanje. Tudi to je zelo pomembno. No, to prvo je bilo najpomembnejše, sedaj pa drugo. Sedaj bom pa govoril v francoščini, če mi dovolite. Pozivam francoščino. No, glede na to, da je bilo vprašanje postavljeno v francoščini. Te zgodovinske reference oziroma sklicevanja. Vsi vemo, da je SKP najstarejša politika, skupna politika Evropske unije, kot smo že povedali. In vemo tudi, da že od leta 2003 ta problem zgodovinskih referenc ostaja. To vprašanje javnih podpor Evropske unije glede na zgodovinske reference, ki ostaja že od leta 2003, je ohranjeno tudi v reformi iz leta 2013. Torej, razmišljati je treba o rezultatih, ki, razmišlja se o rezultatih, ki naj bi se dosedli do leta 2019 oziroma 2020. In vprašanje, vemo, da so imeli različne države članice različen pristop glede na možnosti, ki jih evropska zakonodaja omogoča. Katero pa je vprašanje, ki se zastavlja za v prihodnje? Ali bomo v prihodnosti še naprej um, upravljali z problemi iz preteklosti? In to je vprašanje, s katerim se ukvarja tudi evropski zakonodajalec. Uh, um, Tretje vprašanje pa je vprašanje povezano s konvergenco. Kaj želi zakonodajalec, kar se tiče konvergence, za nekoga, ki to spremlja daleč, to sem tudi sam kot eh, revizor, se mi zdi jasno, kaj zakonodajalec želi z interno konvergenco. Mislim, da je tudi jasno, katere glavne težave ima za to, da bi to konvergenco dosegli. Ni pa jasno, kaj si želi kot zunanje konvergence. To so. Ta vprašanja, žal mi je, zastavljam vam ponovno vprašanje, namesto da bi odgovarjal. Ampak ta vprašanja zastavljam, ker ste zakonodajalec. Vi ste tisti, ki morate podati odgovore, kajti to so politični odgovori. In potem četrto vprašanje, vprašanje ločene pomoči. Nekdo me je poprašal, ali bi naj nadaljevali z nevezano pomočjo, ločeno pomočjo, ali pa bi morali iskati rešitve, kar se tiče vezane pomoči. Veste, mednarodne zaveze EU obstajajo. In zavedati se moramo, tako kot je pred nekaj minutami dejal še en poslanec, da je evropsko kmetijstvo konkurenčno, mora konkurirati globalno, na globalni ravni. Na tej ravni imamo zaveze, ki jih je potrebno upoštevati. Peto vprašanje je vprašanje glede ciljev. Vprašanja, ki so povezana s tem, so povezana z vprašanji glede učinkovitosti. Ali sredstva namenjamo pravim namennikom, kar se tiče rezultatov? Naše poročilo mislim, da podaja nekaj elementov, pa tudi druga poročila računskega sodišča podajo nekaj elementov v tej smeri. Pravimo, da imamo nekaj pomislekov, kar se tiče očinkovitosti. Potem pa vprašanje povezano s poenostavitvijo. To, kar smo videli v tem poročilu, v tej reviziji, je bilo to, da ko so bila dana določena pooblastila državam članicam, da so dale na voljo možnosti razvile okvire, smo v nekaterih primerjih videli, da so države članice uporabile ta pooblastila ne za poenostavitev, temveč za to, da so stvari zapletli. In potem slišimo seveda pravila iz Brusla, pravila iz Evropskega parlamenta iz komisije zapletajo zadeve. V tem primeru smo videli obratne, obratno, obraten trend. Države članice so dodajali, dodajale dodatno raven zapletenosti. Potem pa vprašanje, ki je povezano s sredstvi, in to je povezano z zonanjo konvergenco in tudi z učinkovitostjo. in končno, kar se tiče globalne vizije. Res je, Evropsko računsko sodišče je že podalo kar nekaj poročil, kar se tiče skupne kmetijske politike. To poročilo glede scheme osnovnega plačila je specifično poročilo glede tega vprašanja. Imamo pa še veliko drugih poročil, o katerih je bilo govora. Poročilo o zelenitvi, o razvoju podeželja, o mladih kmetih. Desetine takih poročil je. Kaj smo storili glede te globalne vizije? Prezadnji smo dokument, ki vam ga bom predstavil pod naslednjo točko njenega reda. Gre torej za kratko poročilo o prihodnosti SKP. Če mi bo predsednik dovolil, če bomo še imeli kaj časa, bi rad morda dal besedo še kolegu, če se strinjate, da bi odgovoril na nekatero vprašanje. Zelo na kratko. Yes, thank you, Mr. Chair. Hvala lepa. Mislim, da je bilo nekaj tehničnih vprašanj. Čisto na kratko lahko razložim, kaj smo videli v naših revizijah. Vprašanje. Stalna travišča. To je specifično vprašanje naše revizije. Gledali smo si tudi globalno kombinacijo. ampak opazili smo, da imamo pomemben element za podporo kmetom, ki so bili žrtve nedavne krize. Potem za konvergenco. Tukaj sem bil že zelo izčrpen. Glede splošne vprašanje glede konvergence. Potem pa še vprašanje, ki je tudi zelo pomembno. gre za potrebo po večinih pooblastilih, ali je to potrebno, ali imamo pavšal na hektar. O tem smo se pogovarjali s komisijo in komisija meni, da je to potrebno. To mora biti v skladu s porazumi STO. Vprašanje poenostavitve cilji po eni strani in poenostavitev na drugi. Poročilo imamo primere, to je bilo v primeru Francije, v primeru Španije, tu smo lahko videli, da so te nacionalne dodatne možnosti dodale še eno raven zapletenosti za kmete in za njihovo razumevanje sistema. To, kar pravimo glede Francije, je zelo zanimiv primer tega, kako se lahko stvari dodatno zapletejo in kako potem izvajanje specifičnih pravil, naprimer, kar se tiče etiko podeželja, to je imelo povezavo tudi z zelenitvijo, kako se lahko vse to zaplete. Potem pa smo videli tudi bolj preproste primere iz drugih držav članic, ki pa niso nujno bili manj učinkoviti. Potem vprašanje glede nevezanosti pomoči in tržni mehanizmi. Sedaj je že dejstvo, da največji delež proračuna namenjamo nevezani podpori prihodkov, ne samo prek sejma osnovnega plačila, ampak tudi prek distributivnih plačil, plačil za zelenitev in drugih plačil. Komisija se bo morala odločiti, katera je najboljša, najbolj učinkovita politika, kar se tiče ciljena na prihodke kmetov, kateri, kateri, katera kombinacija instrumentov je najboljša. Mislim torej, da ni to na sodišču, da pove. Sem kaj izpustil? tehnično, kakšno tehnično zadevo. Ne, hvala lepa. Hvala lepa, gospod predsednik. Upam, da smo odgovorili na nek, vsaj nekatera vprašanja izmed mnogih vprašanj, ki ste jih zastavili. Če pa niste zadovoljni, pa smo seveda na voljo še do, dodatne odgovore. In to v različnih oblikih, v različnih forumih še enkrat bi se rad zahvalil vsem poslankam in poslancem za vse vprašanja, pa tudi za to, kar je dejala komisija. Hvala lepa. Črpališme mišlje temat pevni. Najlepša hvala. Torej smo zaključili s to točko na dnevnem redu. Kot sem rekel, nismo omejili časa za govor, za vaše prispevke, ker smo si to danes izjemoma lahko privoščili. Zato še enkrat vsem najlepša hvala. Zdaj pa bomo šli k naslednji točki na dnevnem redu. In sicer druga res vsebinska točka na dnevnem redu je eh, tudi vezana na vašo predstavitev, gospod Figej Redo. In sicer gre za prihodnost SKP in sicer v zvezi s sporočilom komisije z konca meseca novembra in sicer uh, pač predstavitev o prihodnosti SKP. Spet uh, vam bomo z veseljem prisluhnili, da slišimo informacije, ki nam jih želite posredovati. Tako, da ne bom zavlečeval, vam kar dajem besedo. Hvala lepa, predsednik, še enkrat, da ste mi torej dali možnost, da poslanka in poslancem odbora AGRI predstavimo dokument, ki smo ga pripravili m, mm, zelo kratkem časovnem obdobju kot odgovor, odziv na sporočilo komisije o prihodnosti SKP. Prav tako bom imel tole predstavitev, PowerPoint, da si bom olajšal to, kar imam zapovedati. Najprej ne povem, da je to naše kratko poročilo, odziv na sporočilo komisije v prihodnosti hrane in um, kmetovanja. To ni revizija, to temelji na prejšnjih publikacijah eh, računskega sodišča in na ostalih javno dostopnih informacijah. To je torej globalni vidik, ki ga lahko sodišče poda glede na prejšnje delo, ki je bilo upravljeno v prejšnjih letih. Tukaj imamo ključne trende in podatke, ki so pomembni za kmetijstvo in podeželje. Potem imamo glavne podatke o kmetijstvu in podeželju, potem zaključke o trenutnem SKP-ju, to izhaja že iz poročil, ki smo jih pripravili do sedaj, in potem predstavljamo tudi kriterije in glavne izzive, ki menimo, da še obstajam, s katerim se moramo soočiti v novi SKP. Torej ni naša vloga, da podamo opredelitev novih politik, ampak po naših izkušnjah kot eh, revizorjev moramo podati naše mnenje glede na naša dognanja naših, iz naših prejšnjih izkušenj. Kar se tiče ključnih trendov in podatkov, bi najprej izpostavil, da je da so bila sredstva za SKP v zadnjem desetletju stabilna. Poprečno 54 milijard evrov na leto. To pomeni precejšno stabilnost, kar se tiče javnih izdatkov na tem področju. Kot lahko vidite tukaj na tem diagramu, so izdatki v vseh teh letih precej stabilni. predlog. Da bi porabili več kot 350 milijard evrov, to moram najprej izpostaviti, bi moral biti zelo utemeljen, podrobno utemeljen. Evropska unija bi morala proračun za prihodnost SKP porabiti za sklepe, ki temeljijo na trdnih znanstvenih in statističnih dokazih. Tako bi pokazali, da bodo prinesli zaželene rezultate. To so vprašanja, ki so povezana z uspešnostjo, o kateri sem govoril pred nekaj minutami. Kar se tiče še vedno ključnih trendov in podatkov, vas prosim, da si ogledate tale graf. Tukaj. lahko vidimo številke iz poročila komisije. To zadeva vse kmetije v EU, tudi tiste, ki so premajhne, da bi dobile podporo SKP. Torej ne, da bi razlikovali med eh, velikostjo kmetij. To je torej graf glede prihodka kmetov. In rečemo lahko, da prihodki kmetov še vedno zaostajajo za plačami na splošno v gospodarstvu. Moja prva pripomba torej je, da tukaj zajemamo vse kmetije v EU, tudi tiste, ki so premajhne, da bi dobile podporo iz SKP, ne glede na velikost, prav tako pa izključujemo prihodke, ki ne prihajajo iz kmetijstva, eh, iz kmetij. Mislim, da moramo torej pri teh podatkih eh, poznati te omejitve. Še naprej, ključni trendi in podatki. Tukaj imamo še en graf. Prosim, pogledajte si ga pozorno. V tem grafu lahko s temnejšo barveno črto vidite, da imamo zdaj manj kmetov kot v preteklosti. Bolj svetla črta, krivulja, kaže številko, številko zaposlenih v kmetijstvu. Srednja krivulja pa kaže output kmetij v EU tako lahko sedaj rečemo, da imamo manj kmetij, ampak so večje, manj delovne sile imamo, učinkovitost pa je više, kar pomeni višji zaslužek za polno zaposlenega v kmetijstvu. Razmere so se resnično spremenile, če to primerjamo s preteklostjo. Prav tako izpostavljamo, da so se cene živil približale svetovnim in Evropska unija postala neto izvoznica hrane. Ostajamo pa, in to bi rad izpostavil, neto uvozniki nepredelanih kmetijskih proizvodov. Poprečna starost kmetov se je povišala, kmete so starejši, v skladu s širšimi demografskimi trendi podatki, kar se tiče celotnega področja božin, ki so pravi za kmetovanje, pa so nekonsistentni. Ne vemo točno, ali je ta številka narasla ali padla. Statistični podatki o pridelkih pa predlagajo 4 odstotno zmanjšanje v zadnjem desetletju. Imamo pa še druge statistične podatke, ki kažejo, da ostaja ta številka stabilna ni dovolj napredka, kar se tiče skrbi za okolje in kar se tiče podnebnih ukrepov. Ekonomske razlike med podeželjem in ostalimi področji so postale manj pomembne, kot sem že omenil. Kar se tiče tega, kako oceniti ne samo trenutni SKP, ampak tudi prihodnje predloge za SKP, menimo, da bi lahko pomagala logična struktura. To lahko pomaga nam, kot javnemu revizorju, morda pa bi to lahko pomagalo tudi vam, kot so zakonodajalcem. No in kakšna je ta logična struktura, ki jo predlagamo? Tale. Potrebe, katere potrebe imamo na področju kmetijstva, kakšne cilje imamo za prihodnost, Mm, kateri je tisti input, ki je potreben, kateri procesi so tisti, ki jih moramo zagnati, ki jih moramo slediti in potem katere odpute rezultate pričakujemo v prihodnosti. To je torej logični model za oceno trenutne SKP. Menimo tudi, da lahko to pomaga pri oceni prihodnih prilogov za SKP. Cili SKP morajo zrcaliti potrebe ki jih prepoznamo in tudi dolgoročno vizijo za SKP. Prav tako bi morali biti specifični, ker je to možno in bi to moralo biti potem spremenjeno v kvantificirane cilje, kar se tiče ravni rezultatov in vpliva. Prav tako bi morali imeti dober, dober mehanizem pregleda, prav tako pa tudi ustrezno odgovornost in eh, verige revizije, ki bodo ponudile zagotovitve, kar se tiče uspešnosti in izpolnjevanja ukrepov. Kar se tiče potreb, ni dovolj informacij, da bi opredelili trenutne porabe, kar se tiče SKP. Koncept dodane vrednosti EU zahteva več jasnosti. SKP mora ustrezati dolgoročnim trendom. Kar se tiče ciljev, trenutni cilji SKP niso dovolj jasni in specifični. Potrebujemo več konsistentnosti z drugimi cilji EU. Kaj pa se tiče prispevkov, dodelitev sredstev za SKP ni dovolj zasnovana na potrebi na podlagi potreb ali dodane vrednosti, ki jo pričakujemo za EU. Kar se tiče procesov, stroškovno učinkoviti SKP in razvoj instrumentov na tem področju zahteva boljše in hitrejše informacije. Več doslednosti je potrebno med SKP in ostalimi politikami EU in med različnimi instrumenti SKP. Prav tako bi morali skupno politiko poenostaviti, ampak ne na račun učinkovitosti. Začetek izvajanja nove SKP pa zahteva kar nekaj časa. To je torej tudi eno od vprašanj, ki smo si ga zastavili. Kar se tiče rezultatov in zunanjih faktorjev, pa pravimo, da trenutni sistem kazalnikov ni zadosten za oceno uspešnosti politike. Potrebujemo povezavo, ki je trenutno ni, med eh, izplačanim denarjem in med jasnim doseganjem ciljev glede uspešnosti. In končno, seveda, SKP potrebuje jasno odgovornost. To so torej naši glavni sklepi glede trenutne SKP. Prav tako pa imamo kriterije za oceno prihodnosti SKP, kar se tiče potreb, ciljev, kar se tiče vloženih sredstev, procesov, kar se tiče rezultatov in zonalnih dejavnikov, pa tudi kar se tiče odgovornosti, preglednosti. To so torej tisti kriteriji, ki jih ne bom podrobno razlagal, ki bomo uporabljali v prihodnosti za oceno prihodnih postopkov, kar se tiče SKP. Menimo, da bi morda ti kriteriji lahko bili koristni za zakonodajalca za oceno predlogov, ki jih boste dobili. Hvala lepa za vašo pozornost. Sem seveda na razpolago za vse, za vse vprašanja, ki, jih, ki se vam mogoče porajajo. Hvala lepa. Prosim, bom ti razen. Hvala lepa. Gospod Des se javlja k besedi. Izvolite. Ja, ja. Hvala lepa, predsednik. Hvala lepa za predstavitev tega poročila. Pri izdatkih ne bi ponavljal tega, kar sem že dejal. 54 milijard evrov, ki jih namenjamo za evropsko kmetijstvo. In tukaj dajem prav, to ni čisto pravično razporejeno, zelo majhen delež tega je to, da poskrbi kmetijstvo za 41 milijonov delovnih mest. Nobeno drugo področje ni odgovorno za toliko delovnih mest in za kmetijstvo, ki vsak dan pol milijardi ljudi zagotavlja varno, dobro hrano. Prav vam dam tudi, da prihodke v kmetijstvo zastajajo za drugimi. Že 40 let sem na področju kmetijstva in to že 40 let berem. Prav tako se ne upošteva, da kmetijstvo poprečno zahteva veliko več ur dela kot druge panoge, drugi poklici. Da imamo manj kmetov kot v preteklosti, to je tudi že desetletja znano. Skrbi pa me, da bo postalo to še bolj dramatično v prihodnosti. Zakaj? zaradi veliko predpisov, s katerimi obremenjujemo naše kmete. V tem trenutku, kar se tiče uredbe za gnojiva v Nemčiji, bo to pomenilo, da bo veliko manjših kmetov nehalo izvajati svoje dejavnosti, ker bo to preveč za njih. In potem, ko bojo prišli še drugi kriteriji, bo zaprtih še tisoče mlečnih kmetij. In zelo Znano je tudi, da poprečna starost narašča v kmetijstvu. Mladi, ki bi naj poskrbeli za nadaljevanje dela, glede na to, da razmere ne samo zaradi finančnih razmer niso pripravljeni prezeti kmetij. Bil sem tudi v Srednji Franki zadnjič in videl sem, da mladi težko začenjajo starejši kmete dejo, da ne bodo več kmetovali ker ni dovolj denarja in se bo pač eh, sin odločil za kaj drugega. Kar se tiče kmetijstva, torej prosim računsko sodišče, da si ogleda študijo Bavarske iz 90. let. Tam je bilo ugotovljeno, čisto kratek bom, da kmetijstvo poda dvakrat več prispevkov nazaj, kot jih dobi iz skupne kmetijske politike, na primer. Gospod Hojsling. Ja, äh, Dragi Albertes, ja, nič ne koristi, če pravimo, da je to malo denarja, relativno malo denarja, ampak še vedno je to skoraj 50 odstotkov kmetijstva. Ja, tudi z drugimi kolegi iz svoje politične skupine se bo šutri mojo pogovarjati. Ni dovolj, da rečemo razmeroma malo denarja. To je veliko denarja za Evropo tudi študije iz 90-ih let. Z malo smo že napredovali takrat. Pogrešam pa pri računskem sodišču prave sklepe, samo ponavljate vprašanja. Dobro, dobro je, da ponavljate vprašanja, ampak to, da imamo premalo podatkov, tega pa ne verjamem. Veliko podatkov imamo. Vemo, da je kmetov manj, da se strukture spreminjajo. Zakaj si torej ne drznete jasno povedati, kar se tiče Ciro, kaj bolj jasnega. Nikoli niste omenili, niti enkrat niste omenili okolja. Skupne kmetijske politike ne moramo zreducirati na samo instrument distribucije prihodkov. Če ne bomo uredili trgov, potem nikoli ne bo dovolj, potem lahko imamo takrat več sredstev, pa ne bomo zagotovili ustreznih prihodkov. Zato sem enostavno pogrešal, kaj pa predlagate pravzaprav. Ja, sem že tudi. Ne moramo kar tako našteti nekaj prednostnih nalog in potem reči kmetom, zdaj si pa kaj izberite. Potrebujemo ustrezne kriterije, kar se tiče okolja, kar se tiče hranjenja površin. Ne moramo pa kar tako reči, in tako sem vas razumel, da je to samo instrument za razdelitev prihodkov za to, da stanemo konkurenčni globalno gledano. In tistega, kar ne more zaslužiti, bojo pa dobili iz blagajn EU. Če bomo tako nadaljevali, potem ne bo dovolj ne 54, ne 80 milijard evrov. To ne bo delovalo. Zato pravim, moramo imeti prednostne naloge. In to je politična naloga. Tega računsko sodišče ne more. Tega ne moremo zahtevati od vas. Politična naloga je, da si zadamo politične prednostne naloge. Kaj si želimo doseči in kaj bomo predelili kot uspeh za davkoplačevalca in družbo na splošno, kar se tiče kriterijev računskega sodišča. To je popolnoma druga razprava. Ilera. Si, grafija. Eh, Hvala lepa. No, jaz bi se pa rada navezala na to, kar sem že prej povedala, pa nismo potem tega obrazložili. Torej, na kakšen način tako pozitivno gledate na ta bodoči strateški načrt? Skrbijo me eh, razlike izkrivljanja na notranjem trgu, pa tudi okoljski vidiki. In zato se sprašujem, odkot ta, to a priori zaupanje v strateški načrt, potem, ko vemo, da so pristojnosti držav članic v nekaterih državah podeljene na vzdolj v Španiji eh, avtonomnim skupnostim. Uh, Torej, že zaradi teh deljenih pristojnosti so stvari v nekaterih državah članicah drugačne. In glede na to, da kažete tako veliko zaupanje v ta sistem, bi želela slišati kakšen podatek več o tem. Poleg tega pa niste tudi nič povedali o porazdeljenih plačilih, ki niso dosegla pričakovanjih rezultatov. Uh, in ne vem, ali je bila proučena možnost, da bi se omejila neposredna plačila, da bi se jih skrčilo in drugače porazdelilo. To sprašujem zato, ker vidim, da, da pravite v vaši analizi, da ta porazdeljena plačila niso pripnesla pričakovanih rezultatov. In zato me zanima, zakaj je prišlo do tega morda zato, ker ta porazdelitev mm, ni potekala eh, pravilno ali pač kakšen je razlog za to. Hvala lepa, Hvala lepa za to poročilo. Računske ostišče, to je zelo politični dokument. Mislim, da se boste strinjali. Strinjam se z kar nekaj vidiki poročila, da potrebujemo boljše cilje, ampak splošna tendenca razprave pa je taka, da se zazemamo za učinke dorezane torej za to, kar sodišče menuje nekaj, kar nima dodane vrednosti za EU. Ampak seveda razumevanje tega je lahko zelo raznoliko. SKP, na primer, ima za cilj, da zagotovimo pošten ženski standard za kmete in za krepitev podeželja. Skrbi pa me, da to ni nujno povezano s tem, kar menite vi, da je dodana vrednost. Začetne številke v tem poročilu. 22 odstotkov manj kmetov je danes kot 2007. Torej je upad velikanski. Še prav posebno med 2007 malimi in srednje velikimi kmetijami in tega se moramo lotiti. Prosim vas, da ste zelo specifični glede tega, kaj je za vas dodana vrednost na evropski ravni, še prav posebno, če želite, da se to uporablja tudi za ukrepe sofinanciranja. Kar nekaj referenc je bilo glede proračuna po uspešnosti. Tukaj uspešnost povezujete postopoma eh, tudi eh, z našimi prispevki. In tukaj se seveda bojim, da bi to lahko vodilo do tega, da bi potem ocenili vsako gotovost, ki jo kmete imajo. Potem bi se kmete vsako leto morali bati, da bodo plačila ustavljena, če določenih ciljev ne bodo dosegli. In to bi gotovo vodilo do še večjega upada števila kmetov. In potem končno pripomba, ki je tega, kar se zdi določen skepticizem v tem poročilu. Ne moram seveda povedati pripombe glede drugih držav, ampak v svoji regiji na Jerskem je poprečen prihodek okrog 20 tisoč evrov za kmeta industrijsko pa 37 tisoč evrov. To pomeni seveda, da kmete nimajo veliko denarja, ko slišimo, da ga skrivajo, kje pod postavljajo, kjer kot že. Dokaza za to ni. Tudi računsko sodišče pravi, da ne. Potem pa spostavljate tudi vidik, da ima veliko kmetov tudi prihodke, ki ne prihajajo z kmetijstva. In ni priznanja tega, da večina, velika večina teh kmetov, nimajo dovolj prihodkov iz kmetijstva. Radi bi bili samo kmete, pa ne morejo biti. Dejstvo, da so pogosto prisiljeni prodajati pod stroškom proizvodne, prispeva k temu. Mislim, da moramo torej zagotoviti, da bomo bolje razumeli, veliko razprav smo imeli že v našem odboru, potem, da moramo izobraževati potrošnika in evropejce o pomenu SKP. Mislim, da moramo izobraževati začeti tam, kjer so začele naše sestrske institucije, tudi Evropsko računsko sodišče, kajti kar precej je nedorečenosti pri vsem tem. Hvala lepa. Merci. Hvala lepa, gospod predsednik, gospod predstavnik računskega sodišča. Sam bi se želel odtakniti zmanjšanja števila eh, kmetij za 22 in nekaj odstotkov in tudi zaradi zmanjšanja velikosti kmetij in znižanja števila zaposlenih. Ali kljub temu pravite, da je bilo kmetijstvo stabilizirano in da so se prihodki iz kmetijstva zvišali? Ko pravite, to me zanima, o kateri državi govorite? ali so tukaj kakšne bolj favorizirane države. Sam ugotavljam, da nekatere države iz vzhoda Evrope um, morda res dobivajo več, višje zneske pomoči, medtem ko so ti zneski zmanjšali, se zmanjšali za Francijo. Kaj šele države, ki nameravajo postati članice Evropske unije. Poleg tega učinkovitost, kmetijstvo, industrializacija, uh, ne moremo imeti samo ekoloških izdelkov. Torej, vse to uh, so vidiki te SKP, ki kažejo, da se Evropska unija požvižga na to, kako živijo in se preživljajo kmetje v večini evropskih držav in še zlasti v Franciji in v bistvu samo stresate različne uh, uh, statistične podatke. De Castro. Hvala, gospod predsednik. Sam bi želel par poudarkov podati. Najprej naj se zahvalim računskemu sodišču za njihov prispevek. Ampak, kolegi, cilji so določeni v pogodbi. Glede na to, da se rimska pogodba eh, ni spremenila, se ti cilji za zaščito in eh, podporo kmetom ni spremenil. Torej, mi se moramo truditi delati v tej smeri. Eh, kmetijska politika za katero je namenjenih 54 milijard evrov letno. Je pač taka. Ampak spomniti se moramo, da je v številnih državah strošek za kmetijstvo višji od tega. Poglejmo si naprimer eh, izdatke v ZDA, kjer so se stroški v zadnjih letih povišali in so višji od 80 milijard dolarjev. In če si pogledamo število kmetov v ZDA, eh, ki jih je približno 2 milijona in pol, napram našim, ki jih je 10 milijonov, je intenzivnost pomoči ZDA svojim kmetom štirikrat tolikšna, kot je pri nas v Evropski uniji. Pa še nekaj glede zmanjšanja sredstev. No, imamo tudi ekonomsko bibliografijo o tem. In jasno je, da um, število kmetov se znižuje. Znižuje se hkrati, kot se prihodek uh, zvišuje to je tudi logična posledica zahteve po višanju BDP-ja. In zato potrebujemo močno SKB, SKP, zato potrebujemo močne injekcije sredstev v to področje. To pa seveda uh, nič ne spremeni, kar se tiče našega dela, ki je politične narave in komisija in svet sta tista, ki boste morala zagotoviti, da bo prihodnja um, sprememba uh, eh, SKP takšna, da bo imela čim manj negativen učinek na okolje in na uh, kmetijstvo katerega cilji se, kot sem rekel, niso spremenili, glede na to, da so določeni že v rimski pogodbi. Zahvaljujem se tudi gospe Aguilera, da je s prstom pokazala na to tako imenovano prednost nacionalnih načrtov, ampak naj spomnim e, na to ustavno ureditev določenih držav članic, ki so razdeljene na regije, pri katerih je za to, to področje razdeljeno na desetine ali celo več regionalnih programov. Hvala. Gospod Andrew. Ja, hvala, gospod predsednik. Najprej naj se tudi jaz opravičim, da se spet oglašam, ampak eh, ob branju poročila bi se seveda najprej želel zahvaliti računskemu sodišču. Je pa tukaj seveda kar nekaj pomembnih točk, ki so vezane na legitimnost SKP, eh, pri čemer nekatera vprašanja ostajajo brez odgovora in tukaj bi želel nekaj pojasnil. Kot moji kolegi, mislim, da bi mm, se morali spet dotakniti sporočila komisije, saj smo tukaj še vedno precej negotovi. Namreč po eni strani se govori, da mora SKP zasledovati skupne cilje in pri, prispevati in po drugi strani v tem, da jo je treba vrniti na nacionalno raven. In tukaj imam tudi jaz vprašanje, zato ker veliko govorite o teh nacionalnih strateških načrtih in kaj mislite o tem. Namreč v državah članicah je tudi več e, ravni ciljev, imamo tudi več e, ravni javnih politik in če govorimo o skupnem cilju SKP, in o določitvi ciljev na nacionalni ravni, se sprašujem, kako se pri tem lahko izognemo eh, renacionalizaciji eh, javnih politik in sredstev. Ali imate kakšen načrt za to? Kako si to predstavljate? Ali nam lahko date kaj več informacij o tem? Veliko govorite tudi o sofinanciranju. To je zelo zanimivo. V poročilu vsaj je komisija to zelo slabo razdelala in še zlasti vprašanje o zelenitve, naprimer. Namreč v predlogu komisije je spet poudarjen ta uh, ekoskim, uh, ki dopolnjuje uh, model MC in v bistvu se sprašujemo, kaj to je, ali gre v bistvu za uh, proizvodno pogojena plačila ali gre za plačila, tako kot so za MAIC uh, eh, oziroma za eko schemo. Uh, eh, torej, zakaj gre? Ali naj bi se to v stotstotno krilo iz evropskih sredstev? No in glede na potencial za financiranje, ki ga nudi ekoskim, uh, uh, v redu, uh, vendar pa imamo tudi druge kmetijske modele. Torej, če bi danes pustili, da kmetijstvo gre po poti, kot, po kateri gre, naprimer gospod Deski zelo pogosto obiskuje brazilske kmetije in podobno, ampak če spustimo evropsko kmetijstvo na trg, eh, svobodno, se sprašujem, kako, v kolikšni miri se bomo sploh lahko borili na tem trgu. Govorimo o konkurenčnosti in to že 50 let, ampak kakšen je rezultat? Da se število kmetov zmanjšuje in da se podeželje prazni. E, tako da zelo težko je tukaj govoriti o konkurenčnosti. To vprašanje gre tudi v korak z vprašanjem kakovosti kmetijskih proizvodov in hrane. Eh, poglejte, lahko pridemo do takih rezultatov, kot jih imajo v Mehiki, kot m, mm, visoka stopnja predebelih ljudi, kar je povezano predvsem s prehrano in z načinom prehranjevanja. Torej, eh, mislim, da mi moramo predvsem vedeti, kakšen model kmetijstva zasledujemo, saj model kmetijstva opredeljuje tudi model oziroma način prehranjevanja. Torej, tudi ta vprašanja si moramo zastaviti in se vprašati, ali imamo uh, za naš model, za naš cilj, na voljo primerna orodja, primerna sredstva. Vse te vidike je treba osvetliti globalno. Eh, izziv, ki je pred nami, je namreč prehranska varnost in eh, samo oskrba. Tako da v tem vidiku je treba ponovno pregledati našo globalno vizijo in politiko. Hvala. Od Flanagan. Uh, uh, Hvala lepa. Ko slišimo številke kot 22 odstotno zmanjšanje števila kmetij, potem seveda ni potrebno biti geni, da ocenimo, da če se bo tak trend nadaljeval, bomo imeli zelo malo kmetov. Slišim, da prihodki naraščajo. To naj ne bi bilo presenetljivo, če je 22 odstotkov manj kmetij, potem imajo obstoječe kmetije večje kmetije. Je to razlog, zakaj naraščajo prihodki? in kako bomo to še zagotavljali, tako da bomo še zmanjševali število kmetov in potem bomo imeli samo še deset kmetov po Evropi, ko bodo lahko zaslužili ravno dovolj zase. Sedaj pa imamo tisoče, tisoče kmetov, ki prispevajo k lokalnemu gospodarstvu in tako dalje. Je to tista pot, po kateri gremo? Je to neizogibno? Glede na to me zanima, ali je Evropsko sodišče, računsko sodišče, pravilo podobno študijo kar se tiče pogajanja pogovorov o zadnji SKP. Ste tudi takrat pripravili študijo o prihodnosti SKP in me zanima, ali so vam prisluhnili in kaj je bilo v tej študiji, če je taka bila. Uh, hvala predsednik, hvala lepa tudi računskemu sodišču. Mislim, da se moramo stvari lotiti tudi z drugega vidika. Vprašati se moramo, kaj pričakujemo od kmeta, kaj pričakujemo od kmetijstva oziroma od agroživilske industrije, kaj naj nam zagotovijo. No, dejstvo je, da dobra hrana stane, če ne plačate dovolj, je ne boste dobili. kmetje, nasplošno lahko rečemo, po Evropi proizvajajo dobro hrano po ustrezni ceni. Nobenega kmeta ne poznam, ki bi bil milijonar. Če pa je kdo milijonar, je verjetno prislužil ta denar, preden je postal kmet in je zdaj kmet uh, neke vrste hobi. Oziroma biti kmet je njegov hobi. Torej, odkuder prihajam, eh, težko najdem eh, kmete, ki bi preživeli brez dodatnih plačil. Kmete eh, je treba podpirati bodi si schema osnovnega plačila ali pa kako drugače pri nakupu. Naprej no, sem prisluhnil kolegu govorijo o tem, eh, da eh, se je denar nekako eh, spravljal pod uzmetnico. No, zdaj so stvari drugačne. Dosti krat smo zaupali bankam, mogoče bi bilo bolj varno, če bi denar še naprej hranili pod uzmetnico ali pa v nogavicah. No, vse čas se ponavlja ista zgodba. Manjša se število kmetij, kmetje se starajo in zato se moramo vprašati, kam nas to pelje. To je stalni trend, ki se ne konča. Seveda je tukaj še vedik mehanizacije, ki nam pomaga pri kmetovanju, kmetje so postali bolj učinkoviti pri svojem delu, ampak seveda to stane denar. Je pa tukaj še ena stvar, ki je ne upoštevamo. Gre za stroške, ki jih potrebujemo, da kmetija ustrezno deluje, da je učinkovita, da je dobro opremljena in da uh, se ustrezno zadovoljujo potrebe po proizvajanju hrano. Hkrati pa želimo biti tudi eh, konkurentni uh, svetu. No, eh, zdi se mi, da je bilo v Združenem kraljestvu tako, da so šli po poti, kjer, eh, ki ni bila prav gotova, kmetom ni bilo točno razloženo, kaj jih čaka. Torej, pred nami je veliko eh, pomembnih izzivov. Ne bi želel, da bi kmetje po Evropski uniji kakorkoli trpeli zaradi tega, ker Združeno kraljestvo odhaja. No, eh, če si pogledamo investicijo, če gledamo v druge države, ugotovimo, da mnogi eh, mlekari eh, dobro vedo, da se je treba posedobiti. Recimo, eh, mladi ne želijo delati na mlekarskih kmetijah, kot sužni želijo imeti ustrezno modernizacijo. Niso pripravljeni eh, delati dan in noč, želijo ustrezne standarde kmetovanja. Tako da se strinjam s tem, kar je povedal tudi eh, Martin. No, nedavno smo se vrnili iz Brazilije. Srečali smo dva ministra za kmetijstvo. Eh, eden se je ukvarjal z velikimi kmetijami, drugi pa s tako imenovanimi socialnimi kmetijami. Torej, ali tudi mi želimo eh, tak sistem. Kmetje torej ne morejo biti eh, še naprej žrte tega, da morajo po eni strani biti konkurenčni celemu svetu, po drugi strani pa jih pritiska birokracija. Uh, uporabljamo hrano, ki se uh, proizvaja drugot po svetu, vendar pa standardi niso eh, dovolj visoki pri tej hrani in tako se zgodi, da mlada generacija ne ostane, enostavno odide. Hvala lepa. No, kar je povedal gospod Nikolson, so v bistvu moje besede, oziroma jih je iz jezika. Prejšnji teden je bil intervju na radiju, minister je pravil, da neposrednih plačil ne plačujemo, da potrebujemo inovativne pristope in tako dalje. In uh, kmetje so mi začeli telefonirati, možnosti za mlade so, ampak če ne bi dobili denarja v zadnjem letu, bi 80 odstotkov kmetov na nizozemskem propadlo če povem kar direktno, vi ste računsko sodišče, mi smo odvisni od vaših številk. Kolega De Castro, inovacije so seveda pomembne, ampak povejmo direktno, potrebujemo več denarja. Kaj se zgodi v, z, z velikimi gospodarstvi? Lahko delajo na inovativen način. Uh, ali nam boste postregli s številkami? Uh, kako jim to uspeva in tudi konkretno, ali imajo svoje menedžerje, se prijavljajo na razpise, eh, kupujejo po nižjih cenah drugot, ampak eh, zato imajo neke menedžerje, ki jim pomagajo. Kaj pa ljudje na podeželju, ali oni dobijo kaj več denarja? Ne, jaz s temi ljudmi govorim in ti ljudje so tisti, ki so najbolj zapostavljeni, ki prijemajo najnižje plače. Zato poglejmo stvari drugače. Seveda obstajajo velika podjetja, obstajajo pa tudi družinska podjetja, saj so prav ta jedro, bistvo eh, kmetijstva na, in podeželja. Tudi Albert Des je govoril o malih in srednjih podjetjih. Tudi na nje moramo misliti, če sicer jim ne bo v rokah ostalo nič. Ma, okay, pa, madama, Thank you, Chair. Yes, um, Hvala, predsednik. Eh, torej, eh, ne bom se dotaknila ciljev in politike, eh, ampak bom raje spregovorila o o odgovornosti, o revizijski verigi, o zavarovanju dejansko. No, mislim, da se moramo dotakniti tudi razprave o schemi osnovnega plačila. Vsi ste omenili, da je ta schema precej kompleksna, da ni poenostavljena. Torej, po našem mnenju je trenutna SKP precej zapletena zato, ker nekako sprejemamo pravila, ki so po meri vsem. Pripravljamo pravila na ravni upravičenca. Novi eh, model bo državam članicam prepuščal eh, pripravo teh pravil. One naj bi pripravile pravila, ki jim bolje ustrezajo, tako da ne bomo imeli eh, enega pravila, ki ustreza vsem. Tako da se bo na nacionalni ravni določeno, določilo, kako kakšna naj bo recimo živa meja, kakšen naj bo raznik in podobno. Potrebujemo ustrezno poenostavitev. Države članice bodo tako določile pravile za upravičence in tako bi bilo smiselno za nje v njihovem okolju. Seveda to bi bilo skladno tudi s širokimi eh, cilji eh, Evropske unije gospod Hanjoti se bo tega tudi dotaknil. Naj odgovorim gospodu Makartiju, ki se je dotaknil novega modela zagotavljanja rezultatov. No, v, ni tako, da bi v prihodnje zaustavili plačila, ker kmet ne dosega ciljev. Ne, gre za to, da se cilji določajo na ravni države članice. Torej gre v tem modelu za razmerje med komisijo in državo članico. Država članica bo določila cilje za doseganje rezultatov. Hkrati pa bo tukaj še neko razmerje med uh, porabo in pa rezultati. Ne bo pa opletenega posameznega kmeta, kajti menili smo, da to v prihodnje ne bo mogoče, kajti ogromno bo zunanjih dejavnikov. Države članice bodo tiste, ki bodo odgovorne za doseganje ciljev, ne pa posamezni kmetje. Države članice bodo torej na nacionalni ravni za svoje kmete določale pravila. Upam, da sem bila dovolj jasna. Hkrati pa moram povedati, da zelo pozdravljamo tole poročilo. Komisija eh, ga bere kot pozit, aktiven vložek v novi model eh, doseganja rezultatov, tako da je dobra podlaga tudi za naše prihodnje zakonodajne predloge. Hvala lepa. No, zdaj bom pa še sam eh, nadaljeval, gospod predsednik. Hvala lepa tako vam, kot tudi sodišču, da lahko vse skupaj pokomentiramo. Glede eh, splošne usmerjenosti tega poročila bi omenil ta novi model, ki ima za izhodišče cilje in eh, tako odgovorimo tudi na vprašanje odprej, ko smo se pogovarjali o schemi osnovnega plačila. V državah članicah imamo različne pristope. Cilj, ki ga želimo doseči, ni nek posameznik eh, skupaj s svojim dohodkom. Ne, eh, mi imamo neke vrste pristop varnostne mreže pri dohodku, tako da uh, uh, imajo države članice možnost tudi pri cenovnih intervencijah, da pri različnih donosih in cenah uporabijo isti sistem, ko se uh, recimo sisteme, eh, cene nižajo, da se znižajo cene tudi na ravni kmetije. Torej, Pomembno je, da se premaknemo v eh, smer uh, merjenja uspešnosti, v, v smer kriterijev, tako da je jasno, kaj počnemo. Kar veliko vprašanje je v zvezi z dohodkovno podporo. In tak pristop bi bil na tem področju zelo primeren. To pomeni, da potrebujemo dejstva. Brez dejstev ne morete imeti kazalnikov in eh, brez tega tudi ne moremo meriti uspešnosti. V dejanskem svetu se dejstva in pa mnenja razlikujejo, ampak eh, to dvoje se mora zbližati. Eh, kmetijski sektor ni sektor, kjer bi dohodek cvetel, to dokazujejo tudi statistični podatki in zaradi tega eh, se nadaljuje odliv ljudi iz kmetijstva. Poleg tega pa je kmetijski sektor še pod stalnimi pritiski. Uh, in eh, skupaj imamo razpravo že zadnjih 15 let, osredotočene skupne kmetijske politike eh, bi morali biti usmerjeno na eh, dohodek celotne skupnosti ali pa kmetije. Torej, zakaj imamo taka različna mnenja? V vaši prilogi, kjer navajate pogodbo, je zapisano, da se je treba predvsem osredotočiti na to, da se poveča dohodek ljudi, ki so dejavni v kmetijstvu. Zakaj izpostavljam to vprašanje? Skupna kmetijska politika nima za cilj, da obravnava vprašanja, ki spadajo v nacionalno pristojnost. Eh, dohodek eh, gospodinstva je nacionalna domena, ker je tudi obdavčenje nacionalna domena. Enako velja za pokojninske scheme, torej a, koliko bo kmetov in koliko jih bo zapustilo kmetovanje. To vse spada pod nacionalno domeno. In tudi uh, živilski trgi uh, spadajo pod nacionalno po politiko. Uh, prišlo do obtožbe, da imajo neposredne plačila uh, vpliv na nacionalne cene, ampak to ne drži. Uh, v pregledu kmetijske ekonomike imamo navedena uh, vsa dejstva in uh, če želite, lahko ta dejstva tudi predstavimo. Gre za publikacijo objavljeno nedavnem. Pri uh, Eh, ciljno usmerjeni podpori se moramo osredotočiti, na kaj se usmerjamo. Ali se usmerjamo na zemlišče ali na posameznika kmeta. Če gre za posameznega kmeta, to pomeni, da potrebujemo celo vojsko, ki bo pročevala vse podrobnosti tega, kaj počne kmet. Treba eh, se bo osredotočiti na. Če se osredotočimo na kmetijo ali pa na hektar, potem bolje povežemo ekonomsko in pa okoljsko dejavnost kmeta. S tem pa tudi obravnavamo uh, še eno vprašanje. Uh, To pomeni, da lahko imamo kmetije, ki so okoljsko zelo uspešne, hkrati pa ne zaslužijo dovolj, da bi se ohranile na trgu. Lahko pa imamo tudi kmetije, ki so ekonomsko zelo uspešne, hkrati pa je njihova eko, okoljska uspešnost na nizki ravni. No, kljub temu, da smo se v okviru javnega posvetovanja o prihodnosti SKP veliko pogovarjali, imamo. Uh, tudi primere, eh, ki kažejo, da modernizacija najboljših praks hkrati eh, prispeva tudi k boljši ekonomski in pa okoljski uspešnosti. Eh, imeli smo tudi konferenco decembra lani na to temo in lahko najdete ogromno informacij. Torej, to je eno od področji, kjer menimo, da obstajajo možnosti, da bi lahko imeli jasno, ciljno usmerjen, jasen ciljno usmerjen pristop v prihodnje. No, potem pa še zadnja točka, ko govorimo o e, ciljih. Kaj vse bo v ceni učinka in kaj je že v eh, sporočilu gre za to, da želimo uravnotežen pristop eh, glede gospodarske, okoljske in socialne politike. Ko gre za ekonomski in okoljski vidik politike, imamo oceno, da eh, bomo bolj uspešni. Seveda, nič ne bo popolno, pa tudi katastrofalno ne, ampak eh, veliko bolj bomo uspešni na okoljskem področju. No, kaj pa je zanimivo na socialnem področju, tukaj smo imeli vrzel. Eh, Imeli smo uh, bogat podatkovni sklop, uh, preučili smo uh, s, raven plačil iz prvega in drugega stebra, preučili smo statistične podatke o revščini in podobno in uh, kaže, je, e, kaže se, da je SKP navzoča povsod in pozitivno ukva, uh, vpliva na rast, na zaposlovanje. Uh, pozitivno povezovanje eh, teh rezultatov z nevezano podporo eh, je v ospredju, tako da ugotavljamo, katera so tista področja, v katera bo šla eh, javna razprava v prihodnje. Treba bo določiti, kakšni bodo cili, kako bomo eh, merili, kako bomo bolje ciljno usmerjali in kako bomo ugotavljali dodano vrednost skupne kmetijske politike. Hvala lepa. E, Hvala lepa. Gospod Hausling se tukaj Želi besedo 30 sekund za vas in 30 sekund za gospoda Desa. Komisija nam razlaga, kako, kakšna bo nova skupna kmetijska politika, kako uh, fina bo, ampak zanima me, kaj nas zares čaka. Govorite o povezavi med EU in pa nacionalnimi državami, eh, kako je to povezano s samimi kmeti, eh, kako bo z obdavčenjem ali eh, bomo šli še bolj vsak sebi, kar nekako me razjezi vse skupaj. Gre za eh, igro zajca in pa ježa. No ja. Komisar eh, recimo danes pozdravlja novi prostot trgovinski sporazum z Mehiko zelo v redu. Evropski standardi se prilagajajo drugim standardom, to ne more funkcionirati. Zame je recimo pojem družinske e, kmetije e, dobil popolnoma nov pomen. E, število hektarjev se je blazno povečalo. Torej, kako lahko vse to funkcionira? Kako smo lahko še konkurenčni? Ne more, vse skupaj ne more delovati. Gospod Des, pol minute. Hvala lepa, gospod predsednik. No, redko se strinjam z Martinom Hoslingom, ampak glede samih načel se pa očitno strinjava. Manj birokracije uh, bo, kot predlaga komisija, to bo preneseno na države članice. Uh, Prišlo bo do eh, izkrivljanja konkurence med posameznimi državami članicami. V Nemčiji bo mogoče prišlo do izkrivljanja konkurence celo med eh, deželami. No, zna se zgoditi, da bomo imeli v generalnem direktoratu Agri 50 odstotkov uh, ljudi preveč, kajti ti zdaj nadzorujejo dogajanje v državah članicah. Torej, uh, Eh, mi ne podpiramo predlogov eh, komisije. V prihodnje potrebujemo eh, bolj skrbno premišljeno politiko, kmetijsko politiko v Evropi. Vybašče panjstvo, ale imam takje vražanje, že co bi je zrobila. Ja, no, občutek imam, da je v bistvu vse, kar stori komisija, slabo no, to je dobro, to ni dobro, ampak poslušajte, nekako se pa že moramo dogovoriti, neko eh, pravo sredino moramo najti. Ta razprava danes je kot nek seminar, malo univerzitetno, akademsko je zastavljena, zato eh, lahko reagiramo na to, kar kdo reče. E, gospod Figeredo, v bistvu niste primorani odgovoriti na vse, ampak tako na, na grobo pa lahko, kako želite. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala poslancem in poslankam za posa, postavljena vprašanja. Hvala tudi komisiji za vse pripombe. Par stvari bi povedal in potem, če mi dovolite, bi predal besedo tudi kolegu, da me dopolni. Najprej naj povem naslednje. To, kar bom povedal, popolnoma upošteva tudi vašo vlogo. Vi zastopate ljudi in državljane Evrope. Če vzpostavljamo novo skupno kmetijsko politiko. Imate tudi vi eh, zelo pomembno vlogo. Nekdo je rekel, da gre za politični dokument. Tole tukaj ni politični dokument. Gre za dokument, kjer ponavljamo pripombe priporočila, opažanja, ki so bila že prej evidentirana v našem revizijskem delu. To smo že poslali parlamentu. Torej gre za uh, pripombe, ki temeljijo na naših ugotovitvah, ki so uh, bile uh, ugotovljene v državah članicah. Naši revizori so prišli do teh ugotovitev. govorimo o financiranju, o večjem ali manjšem financiranju, ampak eh, računsko sodišče ne odloča o tem. Računsko sodišče lahko govorile o tem, da eh, se za SKP porabi eh, skoraj 39 odstotkov Eh, proračuna, ali je to li veliko ali malo, torej o tem ne odločam sam, o tem odločite vi. Nekdo je omenil, da ne potrebujemo več eh, statističnih podatkov. No, mogoče se strinjam, čeprav menim, da potrebujemo nekaj več statističnih podatkov uh, v zvezi z dohodkom kmetom kmetov. Mislim, da tukaj imamo še nekaj uh, eh, pomankljivosti. No, se pa strinjam z vami, ne potrebujemo prav dosti več statističnih podatkov. No, od zakonodajalca pa pričakujemo, da je pozoren na statistične podatke, ko potrjuje novo skupno kmetijsko politiko. Bodite pozorni na podatke, na statistične podatke svojega stališča ne utemeljite zgolj na nekih vnaprej eh, pripravljenih zamislih. Preverite številke, preverite dejstva in na podlagi tega potem sprejmajte svoje, svoje politične odločitve. Kje smo mi dobili eh, podatke? Vsi podatki iz tega poročila imajo svoj specifični vir. Če vir za vas ni jasen, lahko poskrbimo, da bo bolj jasen. V večini primerov mislim, da je razvidno, odkot izhajajo podatke, no o tem bo spregovoril še kolega pozneje. Kaj je za sodišče e, evropska dodana vrednost? Tudi to vprašanje ste postavili. Sodišče nima definicije evropske dodane vrednosti, kaj ti to ne spada v pristojnost računskega sodišča. Nismo mi tisti, ki eh, določamo glavne eh, koncepte upravljanja Evropske unije. Eh, niti v prejšnjih dokumentih, ki smo jih pripravili Celo v tistih prejšnjih dokumentih glede prihodnosti Evropske unije smo rekli, da je uh, jasen koncept evropske dodane vrednosti nekaj, kar mora potrditi zakonodajalec. O tem ne odloča računsko sodišče. Mi pa pravimo, da ta zadeva trenutno ni jasna. Zato mora zakonodajalec jasno predeliti, kaj je evropska dodana vrednost. Nekdo drug je omenil, da sem bil optimističen glede novega uh, modela in pa glede nacionalnih strateških načrtov. Nisem optimističen, prav tako nisem pesimističen. Čakam na konkretne predloge, da lahko ugotovimo, kako bodo ti nacionalni strateški načrti pripravljeni, potem nas zanima, kakšna bo vloga komisije, kakšen bo ta okvir uspešnosti, ki bo postavljen v okviru skupne kmetijske politike. Torej, moje stališče je, da počakam in vidim, kaj se bo zgodilo. Nisem niti pesimističen, niti optimističen. Ali je SKP potrebna tudi z vidika javnega financiranja uh, kmetovanja. Ne vem, če eh, vidimo, da je prišlo do težav, pripravimo poročila, recimo v primeru scheme osnovnega plačila, lahko ugotovimo, da je več načinov, kako obravnavati težave. Skupna kmetijska politika je lahko tudi ena od rešitev. V poročilu o schemi osnovnega plačila smo zapisali, da smo uh, našli le malo degresivnosti v schemi osnovnega plačila. Potem je nekdo omenil, da okolja nismo dovolj omenjali, ampak smo ga, seveda smo ga, sam sem stvari predstavil na hitro, ampak dejstvo je, da imamo v dokumentu uh, celo poglavje o prispevku SKP za okolje. Tako da, gospod predsednik, vas prosil, da za par minut lahko predam besedo še kolegu. Uh, um, Hvala, predsednik. No, glede okoljskega vprašanja, tole je obsežen dokument nima toliko strani o okolju, ampak omenjamo pa glavne izzive na področju okolja v Evropi. In ugotavljamo tudi napredek uh, v zvezi s podnebnimi in okoljskimi cilji. SKP ne zadošča. Uh, te ugotovitve temljijo tudi na našem prejšnjem delu. Jasno je, da je treba SKP uskladiti z drugimi pomembnimi cilji Evropske unije. Eden od teh ciljev je. Uh, vezan tudi na okolje in podnebje. To je vsekakor področje, kjer je še nekaj prostora za izboljšanje. Nakratko sem se želel dotakniti še podatkov in pa statistike. Mislim, da se strinjamo, da je na voljo ogromno podatkov, ampak težava je v njihovi relevantnosti in pa kakovosti v povezavi eh, s cili SKP. V pogodbi imamo uh, zapisane cilje SKP in ti so potem v zakonodaji bolj operativno razdelani. Potem pa se soočamo s težavo, da nekateri indikatorji na ravni rezultatov niso več relevantni, tako da bi potrebovali bolj uh, dosleden, logičen sistem, potrebujemo boljšo kakovost, potrebujemo more biti tudi nekaj dodatnih podatkov na nekaterih področjih politike. Podatki, eh, ki smo jih uporabili eh, za ugotavljanje trendov na področju dohodka, so tisti podatki, ki jih objavlja komisija. Recimo, to so podatki Eurostata, potem AVDN, statistike. Um, potem študije o kmetijah in tako naprej. Že prej eh, smo govorili o tem, da je nekaj težav s kakovostjo teh podatkov, ampak to so najboljši podatki, ki smo jih lahko uporabili, zato smo tudi jih. Hvala lepa. Hvala, gospod predsednik. Ni mikrofona. No, Najlepša hvala, da ste bili med nami v odboru za kmetijstvo. Delate zelo zahtevno delo na zahtevnih temah um, in ta razprava je bila zelo zanimiva. In to je vse šele začetek. Najlepša hvala vsem, da ste sprejeli spremenjen dnevni red in pogledajte, res je poživljajoče, če lahko Eh, vodimo sestanek brez časovnih omejitev za govornike. Še enkrat najlepša hvala, najlepša hvala vsem, ki ste se oglasili, vsem poslancem in tudi predstavnikom komisije. Zdaj pa nadaljujemo s sedmo točko proračun za leto 2019, mandat za trialog. Naš poročevalec je gospod Valkar Selsiso. zelo lepo je to ime. Redko kdaj ga v celoti preberemo, ampak. No. E, odbor, ki je za to sicer pristojni odbor za proračun, poročevalec je gospod Vijoti in uh, gre za to, da se spreme resolucija za mandat za trialog za proračun za leto 2019 in uh, ta. Predlog mora komisija predstaviti do konca meseca maja. Odbori lahko pripravijo svoje mnenje, torej, ki ga predložijo odboru za proračun, ki ga mora pripraviti eh, poročilo do konca meseca maja. In naš poročevalec za mnenje v odboru za kmetijstvo je gospod Ramon Luis Valkarsel Siso. Izvolite. Najlepša hvala, da ste mi dali besedo, gospod predsednik, pa tudi za vaše prijazne besede o mojem prijimku oziroma o mojih prijimkih enemu od očeta in drugemu od matere. No, kakorkoli, kar se tiče to mnenje, eh, to mnenje je zelo pomembno za naš odbor, kar zadeva proračun za prihodnje leto in v besedilu eh, so ukrepili vključeni glažni, glavni vidiki, ki zadevajo cilje proračuna Evropske unije. Ravno tako se zauzemamo za zaščito proračunskih postavk za kmetijstvo, pri čemer moramo se želimo izogniti krčenju sredstev, kar je bistvenega pomena, zlasti če upoštevamo um, nihanje cen uh, na kmet, področju kmetijstva v zadnjih letah, letih. Uh, E, prav tako um, obžalujemo v mnenju odločitev, da, se, e, da preneha veljavnost e, pobud za um, nadomestitev izpada zaradi ruskega embarga. Ravno tako bi želel pri tem mnenju poudariti, da mora komisija razmišljati o možnosti, da take izredne ukrepe uh, spremeni v strukturne ukrepe, saj nimamo nobenih znakov za to, da naj bi Rusija um, umaknila embargo, prej obratno. No, ampak če se vrnemo samemu besedilu. Eh, zdelo se mi je primerno, da nekako anticipiramo razprave, ki jih bomo imeli v okviru prihodnje reforme SKP. Tako poudarjam pomen, proučitve možnosti za vzpostavitev krizne rezerve, ki bi bila večletne narave in sicer eh, na katero eh, iz katere plačila ne bi bila proizvodno vezana in ki bi bila namenjena za take primere. Poleg tega bi bilo treba okrepiti ukrepe, podporne ukrepe eh, na nacionalni ravni in Eh, poleg tega izražamo v mnenju tudi skrb zaradi posledic za proračun za leto 2019, če potekajoča pogajanja o eh, Brexitu ne bi bila uspešna. Gospe in gospodje, govorimo o temah, ki so bistvenega pomena za naš odbor. To smo skušali zapisati v mnenju in seveda sem pripravljen prisluhniti tudi vašemu mnenju in vašim predlogom sprememb, tako da bomo prišli do najboljšega možnega besedila. Um, hvala lepa. Bardzo dziękujemy. Mamy już zgłoszenia. Hvala lepa. No, nekaj poslancev je že prosilo za besedo. Gospod Trabela je prvi. Hvala lepa, gospod predsednik. Ne govorim v svojem imenu, ampak v imenu kolega Denanoja, ki me je prosil naj uh, se oglesim v njegovem imenu v, kot predstavnika skupine SND. Torej, v m, mm, prvem odstavku vemo, o čem govorimo, o drugem pa se zauzemamo tudi za eh, ohranitev stabilnega in trenutno veljavnega proračuna. In sicer je to predvsem pomembno zaradi trgovinskih sporazumov, iz katerih vedno izpada kmetijstvo. V petem eh, odstavku je zapisano, mm, v bistvu je omenjen Brexit, vendar pa to ne bi smelo biti povezano s proračunom za leto 2019, saj naj bi mm, Združeno kraljestvo svoje obveznosti eh, ohranilo do konca večletnega finančnega okvira. Eh, odstavek šest, glede na kmetijske krize, bi potrebovali res pravi eh, anticiklični eh, krizni program. In sedmi odstavek, ta je zelo dober. Eh, tukaj bi bilo dobro eh, tudi vključiti eh, kolobarjenje s kmetijskimi eh, proizvodi oziroma pridelki, ker ima to zelo dober učinek za kmetijstvo. Tako da oprostite, da sem bil tako hiter in kratek in da sem prišel z zamudo in tudi zdaj bom, očel, bom šel na drug sestanek, kamor bom tudi šel z zamudo. Uh, Hvala lepa. Um, gospa, gospa Katainen. Puolesta kiittää raportoja tasapainoisesta. Hvala lepa. Tudi jaz bi želela čestitati poročevalcu za zelo uravnoteženo besedilo, ki vključuje najpomembnejše Eh, elemente in sicer pomoč mladim kmetom ter prihodnost kmetijstva ter podeželja. Strinjam se s pripravljalcem, ki pravi, da proračun v sedanji obliki ne sme biti skrčen, eh, glede na to, da so prihodki kmetov 40 eh, odstotkov predstavljajo le 40 odstotkov napram prihodkom v drugih panogah. Poleg tega je ruski embargo res močno udaril po naših kmetih in eh, kmetje iz finske in baljskih držav najbolj trpijo zaradi tega, saj je bil ruski trg za nje najpomembnejši. Ehm, ravno tako se s problemi soočajo proizvajalci mleka. Vemo, da imamo težave z zalogami, s tonami mleka v prahu, ki se jih bomo morali rešiti, torej bo treba tukaj sprejeti primerno odločitev. Na finskem veliki predelovalci mlečnih proizvodov pravijo, da se bodo cene zaradi tega gotovo znižale, kar bo neposredno učinkovalo na proizvajalce in zato se, je treba vpraš se sprašujejo, ali se sploh splača, da s to dejavnostjo v prihodnosti nadaljujejo. Vse moramo storiti za to, da bi eh, bil učinek vsega tega dogajanja na proizvajalce mleka čim manjši. Zdaj, ko nimamo več kvot za mleko, se vsak odloča zase za lastno proizvodnjo, vsak počne, kar želi, omejuje proizvodnjo ali ne, ampak pomisliti moramo, kaj bomo naredili. Lahko, na primer, podpremo ta sektor, ampak potrebujemo gotovo boljši mehanizem za upravljanje s tveganji, če bomo hoteli najti odgovor na izzive, ki so pred nami in če hočemo na ta način uresničevati eh, to politiko, če naj bo res skupna. Gospod Vjegaš, izvolite. Hvala lepa. Ne bi rad ponavljal tega, kar je že bilo povedano in s čimer se strinjam. Želel bi le poudariti pomen tega, da moramo vedno vprašanje prihodkov kmetov eh, postaviti v centr te politike. To mora biti naša glavna usmeritev. Ti prihodki namreč, ne glede na to, da SKP predstavlja velik del proračuna, In kljub vsem razlogom, zaradi katerih se veliko krat poudarja, da je delež SKP pretiran znotraj proračuna, je pa dejstvo, da prihodki kmetov uh, padajo v nasprotju z prihodki drugih delavcev, ki delajo v drugih proizvodnih sektorjev. In to je nerazumljivo ter obžalovanja vredno. Torej, uh, kljub, uh, torej, z, mi moramo storiti vse, da se prihodki kmetov povišajo, ker brez tega v kmetijstvu ne bomo imeli mladih, ne bomo mogli preusmiriti tega trenda zmanjševanja eh, zaposlenih in poleg tega moramo zagotoviti pravično ceno za kmetijske proizvode, zato da bo ta dejavnost dejansko kaj prinašala. V nasprotnem primeru bomo vsi proizvodili, um, ošibljeni zaradi teh inštrumentov, ki jih sprejemamo in uh, ki izhaja iz sistema kvot, ki eh, so dolga leta zagotavljale, da so se cene ohranjale eh, v, na določenih nivojih, eh, ki pa so danes pripeljali do situacije, kot je ta z mlekom v prahu in ki ne prispevajo k temu, da bi se lahko prihodki kmetov zvišali. Ravno obratno. No in kar se tiče stabilnosti, mislim, da bi bilo bolje to razpravo usmeriti. Eh, v to, da govorimo, kaj povzroča nihanje cen, tveganja eh, okoljsko, zdravstveno, poslovno, kakorkoli. To nihanje cen, zaradi katerega trpijo kmetje, ne bi smelo biti odvisno od okoljskih in zdravstvenih razlogov. Tukaj govorimo bolj o tveganjih politične narave, kot je naprimer ruski embargo, kot so naprimer eh, tarif, tarifne vojne, kot so naprimer mm, trgovinski sporazumi, od tod izhaja nestabilnost cen. In zaradi tega eh, mislim, da bi morali v našem mnenju to izpostaviti, da gre za da če imamo politično tveganje, zaradi katerega nihajo cene, eh, so tu odgovornosti, ki jih je treba najti in reševati drugje, ne pa tako, da se krčijo sredstva znotraj proračuna in ki so namenjena kmetijstvu. Saj je treba v vsakem takem primeru vedno iskati druga sredstva, s katerimi se lahko zapolni to vrzel, ki nastaja zaradi teh političnih tveganj znotraj kmetijstva. Uh, zato moramo dejansko ta tveganja natančneje opredeliti in politična tveganja razlikovati od okoljskih, zdravstvenih in takšnih tveganj višje sile ter določiti druga sredstva znotraj proračuna, s pomočjo katerih bomo lahko nadomestili izpad dohodka kmetom v takšnih primerjih in preprečili, da bi se eh, njihova proizvodnja in cene eh, proizvodov drastično zniževale, ter da bodo kmetje imeli na voljo primerna sredstva za to, da bodo lahko nadaljevali svojo dejavnostjo. Hvala. Poproš v tej hvili pana direktora Aislera, komisija, pa direktor že, pa zaprošam. Hvala. Izvolite v imenu komisije, gospod Kislerdo. Hvala, predsednik. Hvala, predsednik. V tem trenutku bom eh, relativno splošen, kajti kot veste, bomo 23. Eh, maja predlagali vse v zvezi s proračunom in takrat eh, bodo na voljo tudi podrobni komentarji. Izpostavil bi par elementov v zvezi z neposrednimi plačili. Boste ugotovili, da bomo na relativni, relativno stabilni hitrosti potovanja, bolj, bolj uh, malo bo sprememb v primerjavi s transferji, torej uh, izvrševanje v vseh državah članicah je zadovoljivo tako, da ostajajo proračunske določbe take, kot so. Glede tržnih ukrepov trenutno ne vidimo nobenih posebnih težav za leto 2019. Sveda, kot vedno, ostajamo pozorni pripravljeni na odziv, če je treba, če se kaj zgodi, kar je nepredvideno, ampak trenutno ni ničesar, kar bi kazalo v to smer. Ostali bomo v okviru uh, finančne discipline, v okviru uh, zgornjih meja. Veste, da uh, vzpostavljamo krizno rezervo. Uh, tudi eh, omenjena je v tem osnutku resolucije, tako da smo vaše komentarje ustrezno poštevali tudi pri razpravah o omnibusu. Na začetku meseca maja bo komisija pripravila predlog za novi večletni finančni okvir in kasneje tudi za novo SKP. Upam, da boste ugotovili, da so uh, vaši predlogi, vaši premisleki upoštevani v našem predlogu. Glede razvoja podeželja bodo uh, Eh, pridelna sredstva skladna, uh, kot je bilo predvideno, s tem, kot je bilo predvideno z leta 2019. Uh, leto 2019 bo pri strukturnih skladih uh, zelo uh, dejavno leto, sistemi delujejo s polno paro, tako da bo kar nekaj pritiska na proračunu v letu 2019, da bomo ustrezno upoštevali vsa ta plačila, ki se nanaša na države članice in da bomo pri tem tudi pravočasni. Uh, No, kot uh, veste, boste podrobne uh, številke dobili, sekretarjat jih bo uh, prejel. Še nekaj komentarjev v zvezi z osnutkom resolucije, točka 4, izvajanje izjemnih ukrepov za umik eh, na področju sadja in zelenjave. Razumemo vašo kritiko, ampak trenutno ni predvideno, da bi to ohranili. Zavedati se je treba, da smo zdaj že v četrtem letu, odkar je eh, bila eh, uvedena prepoved prodaje v Rusiji. Menimo, da se trgi ustrezno razvijajo, in da se sektor sadja in zelenjava ustrezno spopada s posledicami te prepovedi sodelovanja z Rusijo. Imamo ustrezne načrte za razvoj, ki omogočajo strukturne spremembe, če so te potrebne. Potem, glede točke 5, ki se nanaša na Brexit, zabeležili smo si, kar ste povedali. proračun za leto 2019 je tak proračun, ki zagotavlja neke vrste kompromis med 28 državami članicami. Na tej podlagi delujemo in upam, da bodo tudi vse institucije ustrezno izpolnile vsa pričakovanja. No, če pa bo kaj šlo resno narobe pri pogajanjih v zvezi z Brexitom, pa imamo možnost, pa ne samo možnost, temveč tudi obveza, da pripravimo uh, dopolnilni proračun, če bo potreben za leto 2019. No, omenil sem že uh, predlog v zvezi s krizno rezervo. Ta je na poti. No, eh, nekaj več v zvezi s točko 7, kjer predlagate nove ukrepe za politiko. Že v sporočilu imate uh, nekaj namigov v zvezi eh, s prihodno politiko. No, konec maja bo komisija pripravila predlog v zvezi s prihodno politiko in tam bodo zajeti tudi mladi kmetje in pa druga vprašanja, ki jih eh, želite videti obravnavane v našem predlogu. Hvala lepa. Zdaj pa vračam besedo poročevalcu. Izvolite. Muchísimas gracias, señor presidente. Ja, najlepša hvala, gospod predsednik. Prav na kratko se bom zahvalil za vse, kar so povedali poročevalci v Senci in drugi poslanci, ki so prosili za besedo. Eh, s temi predlogi sprememb bomo gotovo obogatili, dopolnili to besedilo in z njim izrazili skrbi, ki jih imamo v našem odboru za kmetijstvo. In seveda se mi tu zauzemamo predvsem za zaščito naših kmetov in uh, živinorejcev. Naš namen je, da se zagotovi tolikšen proračun, ki bo zadosten, da lahko zagotovi, da bodo kmetje nadaljevali svojim delom. Hvala. Państwa, dziękujemy Panie Pośle. Termin składania poprawek 27 kwietnia. Hvala lepa. Torej, rok za vložitev predlogov sprememb je 27. april. Potem pa bomo glasovali. V odboru za kmetijstvo naj bi glasovali konec junija o tem eh, osnutku, o tem mnenju. Tako, s tem smo prišli do konca današnjega dnevnega reda. Res smo danes imeli možnost, da smo. Eh, na široko izmenjali mnenja brez omejitev, to je bilo treba storiti, tako smo danes na glas lahko razmišljali. Hvala vsem, jutri pa bomo nadaljevali ob devetih zjutraj z glasovanjem. Ne pozabite vaših glasovalnih kartic. Jutri popovdne pa bomo imeli sestanek s predstavniki nacionalnih parlamentov ob 14. Torej, ob 14. To si dobro zapomnite. Morda vam bomo kakšen opomnik poslali še po elektronski pošti. Zaenkrat pa lep večer. Sestanka je za danes konec. Vidimo se jutri ob 9. Thank you.